Uh, kolegice in kolegi predlagam da morda kar začnemo s sejo danes popoldne nekaj veliko članov v dvorani ampak vseeno bomo začeli ena od članic gospa gresla je trenutno zunaj zaposlena zato bom ta čas jaz vodil sejo v dnevnem redu je prišlo do nekaj sprememb prva točka danes popoldne je poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, eh, korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih. Gospod Sarvama bo predstavil to poročilo. Hvala, gospod predsedujoči. V veliko čast, moram reči, mi je predstaviti to poročilo. Možnosti, ki so pred nami, so namreč ogromne. To me skoraj da je prestrašilo, kajti vprašal sem se, kaj pa bi tukaj lahko zapisali. No, vse, kar bi lahko zapisali, je pomembno, ampak V tej kratki predstavitvi poročila vam bom poskušal predstaviti, da gre za zelo zahtevno zadevo. To je morda eden najbolj izzivov polnih eh, tekstov in eh, področji, neke vrste mm, strašilo, ogromno strašilo smo ustvarili za to skupno kmetijsko politiko v zadnjih desetletjih v Evropski uniji podlaga, na kateri sem se lotil te svoje naloge, je nova skupna kmetijska politika, zlasti zelenitev oziroma trajnostni vidiki kmetijstva. To seveda je prav glede na kmetijsko politiko nasploh, ampak kar zadeva proračunski nadzor in kar zadeva zaščito finančnih interesov Evropske unije, pa je treba ugotoviti naslednje. To, kar naj bi bila poenostavitev v tej novi kmetijski politiki, je postalo vse kaj drugega. Naprimer, že v prvem mnenju iz leta 2012 je računsko sodišče ocenilo nove predloge za skupno Eh, kmetijsko politiko za obdobje 2014 in 2020 in podarjeno naslednje, citiram. Ureditve za SKP postajajo, ostajajo še naprej zapletene, zlasti ko gre za navskrižno skladnost. Tukaj se zapletenost eh, pravil in določ še ni zmanjšala in tako naprej. Torej, namesto poenostavitve imamo vse bolj zapletena pravila. zlasti, ko gre za trajnostno kmetijstvo. Tukaj obstajajo tri plasti. Najprej okoljske zahteve in zaveze in na vrhu od letos dalje SKP uvaja nov Eh, politični inštrument v prvem stebru, to so plačila za zelenitev. 30 odstotkov ovojnice za nacionalna neposredna plačila predstavlja ta delež, ki se nanaša na trajnostno in ozelenitveno politiko. Za kmeta to vse pomeni da bo moral spoštovati te nove zahteve SKP-ja. In ko preverjamo, ali eh, spoštuje eh, kmetovalec eh, tisto, za kar se je zavezal, obstaja nova raven nadzora. In potem tretja raven ali plast, razvoj kmetijstva bo tudi v prihodnosti imel svojo vlogo. V drugem stebru gre za program razvoja podeželja, kjer gre za prostovoljnost, kjer gre za skladnost eh, in tako naprej. No, ne bom nič rekel, ali so ti, eh, ti cilji zaželjeni ali ne, ampak ta sistem bolj kot v preteklosti postavlja vprašanje, na katerega mi v našem odboru hočemo odgovoriti, namreč kje je pravo ravnotežje med manj upravnih bremen na eni strani in učinkovitega finančnega nadzora na drugi strani. Nadzor in kontrole v SKP-ju nas stanejo že okoli 4 milijarde evrov letno. In lahko se samo bojimo, da z novim obdobjem nove SKP, ko bomo šli predstavili v prvo in drugo predstavo, se bo zgodilo kaj? Še več bo uh, eh, stopen napak eh, v poročilih eh, o porabi sredstev. Torej, zadeve, na, napake, o katerih govorimo vsak dan, bodo verjetno še številčnejše letos in naslednje leto, ko gre za prvi in drugi stebr eh, v okviru SKP-ja in zahteve iz teh dveh stebrov. Nekaj stvari, ki jih predlagam v razpravo v tem poročilu, bi lahko omenili takole. Stroškovna učinkovitost nadzora 4 milijarde letno, na to stane sem že rekel, kaj lahko storimo, ker to moramo početi v okviru SKP-ja, kaj lahko v tem okviru sploh počnemo. Sam bi si želel, da imamo bolj na rezultatih, doseženih rezultatih zasnovan sistem nadzora. Če bomo to dosegli, bomo lahko istočasno dosegli veliko poenostavitve, ki si je želimo. In ti dve stvari skupaj bosta, upati je, pomenili večjo stroškovno učinkovitost nadzora in zmanjšanje stroškov. In na ta način bomo lahko bolje zaščitili finančne interese celotne Evropske unije bolj učinkovita in smotrna uporaba nadzora zasnovanega na tveganju je tisto, kar bi si jaz želel. Nevarnosti se seveda skrivajo za to, tem pristopom, ampak ne bom se tega sedaj v tej fazi podrobno loteval. Razpoložljivost dejanskih eh, zanesljivih eh, podatkov za računsko sodišče, to je vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo. Kako države članice in plačilne agencije naj poročajo korektne, pravilne in točne podatke komisiji? To so torej nekatera ključna vpraš odprta vprašanja. Na več načinov se tega lahko lotimo. Vseh nisem v tem uh, mnenju na lasno pobudo opisal. En pristop bi lahko bil naslednji. Lahko bi gradili na novi vlogi organov za certificiranje, ki jih uh, nova finančna uredba za SKP določa. Cilj bi tukaj bil imeti enotno schemo revizij v eni verigi od eh, Evropske unije, od proračuna do končnega uporabnika oziroma upravičenca. To je morda zelo ambiciozni cilj, ampak to je ena možnost. Drugi pristop bi lahko bil naslednji. Fleksibilna organizacija kontrol. Morda bi lahko nadzorovali, kontrolirali vse na podlagi doseženih rezultatov. In to bi lahko povezali s bolj razvito strategijo revidiranja zasnovano na oceni tveganj. Na ta način bi lahko prišli do zaželenih eh, učinkov. Rekl sem že, da se skriva nekaj nevarnosti za temi zamislimi če delamo na podlagi tveganj in imamo več inšpekcij oziroma nadzora, obstaja več tveganj, da nastanejo napake in na ta način se bomo znašli v situaciji, ko bo več napak, kakor jih je bilo v preteklosti, namesto manj, kar si želimo. To so torej nekatera vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. To poročilo na lastno pobudo bo seveda nastalo na podlagi sedaj veljavne zakonodaje. Nekaj stvari je tukaj treba upoštevati, kot sem že rekel, kar zadeva časovnico. Naprimer, uredba o neposrednih plačilih, ki predvideva, da do konca marca 2017 bo komisija predstavila poročilo o izvajanju eh, nove, nove eh, SKP na področju ekološko usmerjenih območij. In potem tudi uredba o evalvaciji in spremljanju SKP-ja z poročilom, ki naj bi ga do konca leta 2018 pripravila komisija. To je torej nekaj teh eh, temeljnih kamnov za prihodnost. In kar zadeva časovnico za to poročilo, danes je prva izmenjava mnen, en mesec od danes, 24. marca, bomo imeli javno predstavitev in tudi komisar za kmetijstvo je že obljubil, da bo prišel na Eh, to javno predstavitev. Tudi predstavniki računskega sodišča bodo na tej predstavitvi, predstavniki kmetovalcev, vsi ti bodo imeli svoje predstavitve. Gospod Potočnik, novi predsedujoči foruma za kmetijstvo bo tudi prisoten. Pogovarjali se bomo o osnotku poročila podisi 13. ali pa 14. aprila in potem bo rok za zložitev predlogov sprememb. Maja naj bi odbor glasoval o tem poročilu, verjetno pa junija na plenarnem zasedanju. To je vse, kar sem želel povedati zaenkrat. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Kdo bi želel besedo? Nihče? Evropska komisija? Namestni generalnega direktorja, gospod Mögele? Hvala. Na začetku naj povem, da nas to poročilo zelo zanima. Zavedamo se, da nadzor in kontrole na področju SKP-a predstavljajo veliko upravno breme za države članice, pa tudi za komisijo in računsko sodišče. Nekaj podatkov. V SKP-ju gre za 50 milijonov transakcij letno. V tem trenutku to pomeni od 900 tisoč do 1 milijon uh, oblik inšpekcij na terenu. Če hočemo to poenostaviti, če hočemo zmanjšati breme, ki ga to vse predstavlja. In gospod Savarma je rekel, da nas to stane okoli 4 milijarde evrov vsako leto, potem je to seveda, bi to bila velika prednost. Samo še nekaj kratkih pripomb, če to volite. Pomembno je povdariti, da nadzor, ki ga mora opraviti države članice in komisija, določajo eh, scheme za različne politike. Bolj ko so te scheme posameznih politik zapletene, bolj bodo zapleteni tudi inšpekcijske kontrole in nadzor. To, tukaj imamo torej neke omejitve, kar zadeva poenostavitev nadzora, če hočemo ostati pri učinkovitem nadzoru in odkrivanju napak. Potem gre za deljeno upravljanje. Vse te oblike nadzora torej morajo upravljati države članice. To pomeni, da nekaj odgovornosti za organizacijo nadzora je pri državah članicah in to je treba upoštevati, ko govorimo o tej temi. Tretja stvar. Pravila za izvajanje nadzora ki so v relevantnih oziroma zadevnih uredbah Evropske unije, so v veliki meri zasnovane na riziku, na oceni tveganja. To je neke vrste črna ovca. In eh, poročevalec je ugotovil nekaj, s čimer se jaz strinjam. Če bomo stvari poskušali poenostaviti, bo lažje moč pri veru odkriti napako, ko gre za države članice. In to je tisto, kar hočemo. Poenostavitev je zelo zanimiva za komisijo. Moj komisar je to povdaril, da je to nekje pri vrhu njegovega delovnega programa. O tem je pisal tako svetu kot Evropskemu parlamentu, povabil vas je za predloge. To poročilo bi lahko pripeljalo do nekaterih predlogov za poenostavitve in z veseljem bomo sodelovali s poročevalcem, mu pomagali, kolikor se da, pri pripravi tega poročila in tudi pri razpravah v odboru samem. Hvala. Hvala. Gospod Mögele. Nihče drug se ne javlja k besedi. Poročevalec bi želeli še kaj reči? Na kratko. Naj se odzovem na to, kar je povedal predstavnik komisije. Sam sem pravzaprav na glas razmišljal, ko sem rekel, ali bi lahko, če bomo odkrivali več napak, se spustili v neke vrste začaran krok odkrivanja vse več napak. No seveda, to ni tisto, kar je naš cilj. Cilj je, imeti čim bolj stroškovno učinkovit nadzor, da bomo lahko odkrili vse dejanske težave. V idealni situaciji bi seveda šli samo na kmetije in si ogledali, katere so tisti eh, kmetijska zemlišča, ki so neostrezno vključena v poročila. No, ampak cela vrsta je teh stvari, ki jih moramo domisliti. Še nekaj bi dodal. En primer naj vam samo opišem, brez kakršnih koli velikih podrobnosti. Sistem LPIS naj bi nam prinesel večjo učinkovitost in natančno izmeritev uh, kmetijskih zemljišč. Sedaj je to digitalizirano v zemljiških knjigah in morali bi vedeti natančno, kje se nahaja kakšna parcela, kakšna je in tako naprej. Vsako leto pa se odkrijejo majhne razlike. To pomeni, da kmetje ne morejo digitaliziranemu sistemu zaupati, kar pomeni skoraj da v kafka situaciji so se znasli, znašli. Iz zemljiške knjige dobijo en podatek in potem morajo v svoja poročila oziroma prošnjo za pomoč unesti te številke, te podatke, na koncu pa se izkaže, da podatki iz zemljiške knjige so netočni. Gre za neke vrste začaran krok. No, to je samo en primer tega, s čimer se bomo morali pozavati, pozabavati, da bomo zmanjšali število uh, nadzorov oziroma kontrol. Hvala. Sedaj pa moram jaz nekaj reči postavila sem se na seznam govornikov. Imamo veliko na oblik nadzora, ampak kaj pa tisto, kar ne nadzorujemo, ko gre za ukrepe na trgu, tam se samo 5 odstotkov kontrolira, 95 odstotkov pa ostaja v temi. Torej, če bi hoteli bolj natančno opravljati nadzor, bi morali resnično opraviti tisti nadzor, ki je predpisan v pravilih, sicer ne bo šlo naprej. Vsakdo lahko potem predlaga nekaj, ampak ne bi želela, da kdo misli, da bi tukaj imeli neke velike ritme, dinamiko nadzora. Morda bi gospod Fenesi iz eh, računskega sodišča lahko to pojasnil. Hvala, predsednica. Veseli me, da je nadzor in inšpekcijski pregledi držav članic predmet kritike, ne pa naš. Mi imamo. Mi smo ugotovili samo 180 kršitev v okviru obeh stebrov kar zadeva koncept enotne revizije. To smo mi v našem mnenju že leta 2004 predlagali. Takrat je tudi šlo za poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta, ampak mislim, da nas čaka še dolga pot. Preden bomo prišli do priporočil tistega poročila. Vloga organov za certificiranje je tukaj v novem sistemu lahko zelo pomembna. Računsko sodišče ima velika upanja, ko gre za te izboljšave, ki naj bi jih dosegli z večjo vlogo organov za certificiranje. Vendar vloga teh eh, organov za certificiranje ni bila ne vem kako velika pri Eh, pripravi izjavo o zanesljivosti. Torej ne gre samo za. Ne gre za to, da rabimo več nadzora, več inšpekcijskih pregledov, da potrebujemo bolj kakovostne, to je tisto, kar je pomembno v ob, obeh stebrih. V prvem stebru, razvoj podeželja, smo ugotovili veliko odstotek napak, ki bi se jih eh, bilo in moč eh, izogniti, če bi bil nadzor boljši. Torej boljši nadzor boljše inšpekcije potrebujemo kot več. Sodišče bo z veseljem uporabilo rezultate dela drugih organov, tako da bomo bolj lahko pri pripravi izjave o zanesljivosti se uh, naslonili na podatke držav članic in drugih. No, lansko leto so bili statistični podatki držav članic po našem mnenju zelo nezanesljivi. Potem nadzor zasnovan na oceni tveganja. Gospod Mögele je že omenil, da veliko, visok odstotek takšnih oblik nadzora že upravlja države članice. Sodišče ima določene omejitve tukaj, ker pač imamo naključne vzorce, na katerih delamo ampak ti naključni vzorci morajo biti reprezentativni, sicer rezultatom ne moremo zaupati. Torej, tukaj smo omejeni, kar zadeva na oceni tveganja za osnovanem nadzoru. Pa še nekaj na koncu. Sodišče poskuša tudi optimirati svoje rezultate revizij in sedaj ta DAS revizija, torej revizija o, na podlagi izjave o zanesljivosti, je nekaj, kar je na nek način nam zagotovilo bolj optimalne rezultate, kakor v preteklosti. Hvala. Gospod Mögle, še enkrat. Hvala, predsednica. Naj se odzovem na dve pripombi ki, ste, eh, ki so, so bile omenjene v zvezi z nadzorom plačil na podlagi površin. No, najprej smo mm, opravljali 100 odstotno vse upravne inšpekcijske preglede v zvezi z eh, zahtevami za neposredna plačila in za plačila na podlagi površin. Torej imamo 100 odstotkov upravnih inšpekcij, ki, ki uh, eh, sebojo informacije kmetov in to seveda primerjamo z referenčnimi podatki, z uh, eh, zemliščem in z celo vrsto drugih podatkov. Na tej podlagi opravimo pet odstotkov eh, inšpekcijskih pregledov na terenu. To pomeni kaj? Merimo zemlišče, ki je pred nami. Računsko sodišče se verjetno strinja s tem, kar bom rekel. Med temi eh, pregledi na eh, terenu ugotovimo, da izjave kmetovalcev so lahko skladne z eh, pravili eh, za plačila na podlagi površine, ampak kaj, ko se na, deja, na terenu samem ugotovi, da so eh, kmetijske površine, parcele in tako naprej manjše ali večje od tistega, kar je bilo v izjavi kmetovalcev. Pomeni, da gre za neskladje zato je treba stvari popraviti in treba je ustrezno zmanjšati plačilo, za, plačilo kmetovalcu. Če take primere odkrije računsko sodišče, pa države članice tega niso eh, ugotovile, gre to v izjavo o zanesljivosti in potem je težko se pogovarjati o kakršnikoli razrešnici. To je pomembno vedeti. 100 odstotkov administrativnih pregledov na podlagi LPES in LPES je tisti inštrument, ki ga priznavajo kot učinkovitega tudi revizori. Na podlagi 5 odstotkov inšpekcij na terenu, ko gre za napake in kjer tisto, kar je v izjavi kmeta, ni dejansko stanje na terenu, tam je treba seveda stvari popraviti. Še eno vprašanje. Za leto 2013 smo imeli veliko popravkov za komisijo, ko gre za stopnjo napak plačilnih agencij. Kaj boste vi sedaj s vsemi temi popravki naredili? Po, o popravkih ste nas obvestili, mi smo to uh, vzeli na znanje, v poročilu o razrešnici smo to uh, zapisali kaj sedaj? Ste pozabili na to? Sveda, finančne popravke je treba narediti, ampak kaj se z temi sporočili držav članic zgodi? Sami ste že rekli, da prije do finančnih popravkov, tistega, kar odkrijejo revizije. Recimo, če LPIS ni ustrezen, potem obstaja tveganje, da moramo najprej oceniti eh, posledice za proračun EU, na koncu pa seveda izračunati natančne podatke. In drugič, kadarkoli imamo več kot pet odstotno stopnjo napake, predvidimo rezervo, ki je eh, vedno povezana z akcijskim načrtom, in na podlagi dejanskega tveganja in napredka, ki ga pri odpravljanju napak naredijo države članice, imamo diferencirane rezerve. Pri nekaterih akcijskih načrtih potem rezerve niso tako velike kot pri drugih. Od leta 2014 naprej bomo lahko začasno prekinili plačila, lahko bomo zmanjšali plačila. In prvo zmanjšanje številk smo že naredili, ko gre za plačila. Torej, v načelu je to sistem brez vrzeli, kar pomeni, ko najdemo napako, ko je več kot dve odstotna stopnja napak, preventivno delujemo, pa tudi popravljamo, korigiramo napake. No, to pa ne pomeni, da ko je enkrat akcijski načrt že skleni, sprejet, pa nakladno odkrijemo napake, da ne bi mogli zahtevati redno ažuriranje podatkov. Kar pomeni, da satelitske posnetke je treba redno ažurirati in potem ugotavljati, kje so napake in kakšne so ko enkrat napake odkrijemo, kot sem že rekel, se komisija na nje odzove. Ja, hvala za te informacije. Bom pa še nekaj vprašala. Nič cela 583 ste znižali, oziroma je, bilo, je bila stopna napake in to ste popravili z nič cela 9. Britanski kolegi bodo verjetno veseli, ko bodo to slišali. To so podatki, ki temelijo na mm, informacijah iz držav članic. Me pa zanima, ali ste se morda s kolegi pomenili zasebno na štiri oči, zakaj pošiljajo to vrstne podatke, potem pa se stopne napake ne izračuna na pravilni način. Zakaj prihaja do teh težav? Do tega prihaja, ker se nadzor, ki se izvaja v državah članicah, um, ne ujema oziroma ne pokaže dejanskih napak na terenu. In tiste napake, ki jih odkrijemo, stop telepak, ki jo odkrijemo, ne odraža realnosti, ki jo skušamo re eh, rekonstruirati naknado na podlagi informacije. Revizije, ki jih izvajamo v državah članicah, temeljijo na podatkih, ki jih dobimo od Evropskega računskega sodišča, pa tudi na podlagi podatkov, ki jih dobimo od uh, eh, preglašenih organov. na podlagi vsega tega skušamo ugotoviti, kakšne so dejanske napake na terenu, v realnosti in posledično izračunamo um, naše številke. Nas se pa sprašujemo, ali gre tukaj za napačne številke, ker gre za napačne meritve, napačne, napačen nadzor, ali ker gre za manipulacije pri uh, prenosu leteh. Za slednje nimamo na voljo, na voljo dovolj dokazov. In zato ne morem reči, da delamo na podlagi prirejenih podatkov iz držav članic, ampak bolj e, verjetno gre za nepopolne podatke, ki nastajajo pri nadzoru v državah članicah in ki se potem prenašajo na komisijo. Kot rečeno, vse je to povezano z začasno zamrznitvijo sredstev, zmanjšanjem sredstev ali pa z dodatnimi finančnimi popravki, ki pa so lahko zelo boleči za prejemnike. Hvala. Najlepša hvala za ta izčrpen uh, komentar. Dodatnih komentarjev ni, zato smo s to točko na dnevnem redu zaključili. Veselimo se že vseh prihodnih razprav v zvezi z nadzorom. Zdaj pa prehajamo na točko nedelj do 21, oziroma od 21 do 53 razrešnice eh, za agencije. To bomo obravnavali v svežnju. Veseli nas, da so z nami tudi predstavniki vseh agencij. In besedo bom predala poročevalcu, ki je pristojen za agencije gospod Črnecki. Izvolite, danes imate res veliko dela. Najlepša hvala, gospod predsednica. Ja, danes je moj dan zmage. Po dopodanskem prispevku sem se odločil, da bom moj govor, moj prispevek razdelil na dva dela. Govoril bom torej o agencijah in kolegom želim nameniti na voljo več možnosti, več časa, da lahko tudi pokomentirajo uh, moje poročilo. 32 agencij uh, je podvrženih postopku razrešnice. Evropski institut za inovacije in pa Frontex sta strani računskega sodišča prijela ustrezno pozitivno mnenje. ETA je to pozitivno mnenje prejela že drugo leto zapored. Šlo pa je predvsem za enake težave, kot so že bile izpostavljene v preteklih letih. Računsko sodišče je odkrilo, da potrdila, ki so jih izdajale zasebne družbe, zasebne revizijske družbe. Institutu za inovacije um, bile nepopolne. V teh dokumentih so bili omenjeni sodelujoči subjekti, Eh, torej tisti, ki so delovali z Evropskim institutom za inovacije in to so bili zneski, ki so pokrili kar 87 odstotkov vseh izdatkov ETA. Leta 2013 eh, Za leto 2013 smo odkrili, da, se, da večina ex ante preverjanj ni uh, bila skladnih z dejanskimi dejavnostmi ETA. Uh, zaradi teh e, nedoslednosti e, smo potem preiskali tudi e, delo inštituta oziroma agencije za leto 2012, kjer je šlo za kar 3 odstotno stopno napak. Odkrili smo tudi, da je, ETA, da je pri delu ETA prihajalo do napak v letih 2010 in 2012. In vse to je povzročilo skupno stopno napak med 2 in 3 odstotki. To je že dovolj, da lahko um, predlagamo, da se podelitev razrešnice ETA prestavi. Frontex je druga agencija, ki je dobila podobno oceno kot pa ETA in prav tako gre za enako oceno kot predlani. Tudi tu je šlo za težave pri ex ante preverjanju. Ampak Frontex je vzpostavil nov sistem ex ante preverjanja junija 2013. Večina transakcij, ki jih je izvedel Frontex, temeli na podlagi sporozumu, ki so bili podpisani pred junijem 2013 in zato novega sistema nismo mogli revidirati. Vse to je povezano tudi z vprašanjem legalnosti in zakonitosti um, vseh dejavnosti, ki so bile izvedene na podlagi izvedenih um, transakcij. Mislim, da bi lahko Frontex vseeno podelili razrešnico, ker je sprejel nov spremenjen sistem sredi leta 2013. Pri drugih agencijah je šlo predvsem za preverjanje dejansk, dejanskih izplačil oziroma legalnosti, torej zakonitosti um, delovanja teh agencij. Uh, Ugotovili smo tudi, da je prišlo do precejšnjega prenašanja zneskov iz enega leta v naslednje. To je ugotovilo tudi sodišče. Pri nadzoru se je pokazalo, da je to praksa, ki jo agencija izvaja že kar nekaj let. Ugotovili smo tudi, da v nekaterih primerjih eh, prenosi sredstev niso bili upravičeni. In ko smo si ogledali te podatke pobliže, smo videli, da je to v bistvu praksa, ki jo te agencije izvaja že kar nekaj let. Hvala. Hvala. Zdaj pa se nosi plačevalci v senci. Kolega Sihovski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. kolegice in kolegi, želim se zahvaliti računskemu sodišču za odlično opravljeno delo, ko gre za vrednotenje izvajanja proračunov agencij za leto 2013. Zahvaljujem se tudi gospodu Črneckemu, našemu poročevalcu, ki je pristojen za razrešnice. Res hvala za to obsežno poročilo. Hvala pa tudi seveda vsem agencijam za sodelovanje v pripravi osnutka poročila. Ne želim ponavljati vsega tega, kar nam je gospod Črnecki ravno kar povedal, zato se bom v svojem prispevku osredotočil na nekatere podrobnosti, ki še niso bile izpostavljene. Kot je razvidno iz dokumentov in to je bilo slišano tudi na eh, predstavitvah oziroma zaslišanjih, opažamo, da prihaja do težav pri izvajanju proračunov agencij. To dokazuje tudi dokumenti. Agencije upravljajo z denarjem um, evropskih davkoplačevalcev, zato moramo tukaj ukrepati takoj, neposredno. Strinjam se tudi s kritiko gospoda Črneckega. Izpostavil pa bi morda tudi nekaj drugih problematičnih področji, ki se mi zdijo akutna. Naprimer, uh, konflikt interesov. To je vprašanje, ki je zelo aktualno v številnih agencijah. Gre za koncept. In to ne pomeni, da imajo morda zaposlene, da so zaposleni v kakšen spor interesov, ampak gre zgolj za potencijalen, torej neposreden ali posreden uh, spor interesov. Potencijalen torej. V nekaterih agencijah sicer imajo nadzorne mehanizme, s katerimi se temu želijo izogniti. V enih agencijah se ti boljši, v drugih slabši. Komisija je pripravila tudi neke vrste zgibanko. Hm, v kateri so navedena priporočila za delo v agenciji, ampak merim, da bi bilo bolje, če bi imeli usklajen pristop do celotnega vprašanja konflikta interesov. To je vprašanje, ki ga morata prenati komisija in pa varuh človekovih pravic. Ta je pred kratkim pripravil priporočila, eh, ki so namenjena skupinam strokovnjakov. Posledično bi morali pripraviti neke vrste zakonodajni okvir, v katerem bi to urejali. Ta prevlada korporativnih interesov škoduje vsem in to opažajo tudi državljani Evropske unije. Enaki, enaka pravila morajo veljati pri delu vseh agencij. Letu 2015, torej letos, bi moralo računsko sodišče eh, pripraviti dodatek k poročilu 15 skozi 2012. Konflikt interesov je treba v bistvu zatreti že, ko najemamo nove uslužbence. To dejstvo smo večkrat izpostavili, kajti do odkrivanja konflikta pride ponavadi prepozno. Leta 2013 je AFSA e imela 59 odstotkov članov panela, ki so bili v neposrednem ali posrednem konfliktu interesov. AMI e oziroma IMI je im, imela v svojih vrstah 97 odstotkov zaposlenih, ki so bili v neposrednem sporu oziroma konfliktu interesov. To so podatki, ki jih je treba ponavljati, ponavljati in znova ponavljati. Agencije za hrana, agencije za zdravila. Sta primera eh, agencij, ki v bistvu omogočata dostop blagu na evropski trg. Vstopni točki torej. Tu moramo biti izjemno previdni, izjemno natančni tu konflikt interesov ne sme biti. In upam, da bomo lahko ta postopek res izpeljali do konca na kar se da um, natančen način. Neodvisnost in integriteta teh agencij mora biti zagotovljena na ustrezen način. Morda je to treba izpostaviti tudi v pisni obliki. Um, seveda pa je treba to posodabljati vsako leto, tako da lahko vsi preverimo, ali so agencije izvedle obljubljene ukrepe ali ne. No, če grem naprej, potem imamo tukaj še število agencij. Gospod Črnenski tega ni omenil. Bom pa jaz. 32, 32 agencij imamo, gospe in gospodje. Število teh agencij se je v zadnjih letih močno povečalo in v bistvu nihče ni bil pozoren. Nihče ni, se ni vprašal, ali sploh rabimo toliko agencij, ali so te agencije sploh koristne za Evropsko unijo. Zame je to sistem, ki se napihuje. Tu bom odkrit, neposreden. Pri nekaterih agencijah se mi zdi, da gre v bistvu za potrato prostora, potrato zraka. Te agencije bi lahko združili ali pa vrnili pod okrilje Evropske komisije. Tiste agencije, ki bolj kot ne počnejo enake stvari, bi lahko združili. Potem bi lahko seveda združevali tudi mm, eh, sedeže teh agencij. Kajti pri nekaterih agencijah gre za več sedežev, ki jih agencija ima. Zakaj? Kako? Seveda, vsaka država si želi imeti, gostiti sedež neke agencije, morda dva, tri, štiri, ampak to ni logično, kolegice in kolegi, to nima smisla. Vse to pomeni, da moramo tudi plačevati ljudi, ki potujejo med posameznimi sedeži ene agencije. Zakaj ne moremo danes v digitalni dobi organizirati digitalnih sestankov eh, v agencijah? Zakaj je treba še vedno potovati? S tem je povezano tudi vprašanje vzdrževanja stavb omenjenih agencij. To so sredstva, ki jih lahko uporabimo na bolj smiseln način nekaterim agencijam se to morda zdi smešno, ampak ne boste se smejali tako dolgo, kajti v prihodnjih petih letih bom jaz vse te podrobnosti temeljito spremljal. Tudi profil posameznih agencij je zelo pomembno vprašanje. Tukaj je treba ustrajati pri transparentnosti in pa jasnosti. Mislim, da se večini agencij ta pristop ne zdi tako samoumeven kot meni. Skušal sem se osredotočiti na vprašanje, ali povprečen evropski državljan sploh ve, da obstajajo evropske agencije. Če bi Belgica, Finca, Čeha ali pa nekega Šveda vprašali o agencijah, vam bodo dejali, da še nikoli niso slišali za te agencije morda bodo poznali neko agencijo, ki ima sedež v njihovi državi članici, ampak sanjalo se jim ne bo o drugih agencijah, ki seveda obstajajo. Naprimer, tu seveda ne želim biti destruktiven, tu gre za konstruktivno kritiko, gospe in gospodje. Z velikim veseljem bo omenil Eurojust, Frontex, Europol, naprimer. Omenim lahko tudi druge agencije, ki sem jih morda celo sam obiskal ali pa sem imel možnost z njimi sodelovati, ampak nihče ne ve, kaj te agencije počnejo. Sam prihajam iz Češke in bil sem zaposlen v odnosih z mediji, ampak nikoli nisem slišal za agencijo, ki ima sedež v Pragi. agencija GSI. Menda ima sedež v Pragi, ampak jaz tega nikoli nisem slišal. Gre za stroške v višini več 100 milijonov evrov. To, to je denar, ki se namene tudi za m, mm, prepoznavnost agencij v javnosti. Informacije so izjemno pomembne, ko gre za prepoznavanje teh agencij, za prepoznavnost teh agencij v javnosti. In Dovolite mi, da ob koncu prispevka še povem. Kako je z agencijami v novih državah članicah? Kako dolgo lahko govorimo, da je neka agencija nova agencija? Pet let morda, no ne vem. Češka republika je v Evropski uniji deset let. In v nekaterih agencijah sploh nismo zastopani. Celo Poljska, ki je veliko večja država, v nekaterih agencijah ni zastopana. In to mi sploh ni jasno, kako se lahko to dogaja. Ob koncu prispevka pa bom še nekoliko bolj pozitiven. Pozdravljam dejstvo, da je nekaj agencij dejansko učinkovitih pri svojem delu, da skušajo najti učinkovite rešitve. Naprimer CDFOP. Ampak upam, da ne bomo ostali zgolj pri tej agenciji. Veliko več agencij bi moralo biti trajnostno naravnanih. Naprimer, izvajati bi morale videokonference, s tem privrčujemo denar, naprimer pri potnih stroških, pa tudi okolju pomagamo s tem. Pa še nekaj. V našem odboru veliko krat eh, kritiziramo sodelovanje med državami, članicami in agencijami. Menim pa, da bi morali kritizirati agencije, ker niso sposobne sodelovati med seboj. Sinergije, sinergij, ki obstaja med agencijami, ne izrabljamo v dovoljšni meri. če bomo prihodnje sedeže agencije predstavili v eno državo ali pa celo eno mesto, bi lahko bili pri tem delu še bolj uspešni in ustvarili še več sinergij. Hvala. Hvala. Kolega Vone, naslednji, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala predstavnikom sodišča, pa tudi eh, poročevalcu za predstavitev osnutka poročila. Mislim, da je kolega Eh, Črnecki omenil, da je večina poročil pozitivnih razen dveh. Hvala pa tudi kolegu poročevalcu v senci. Se posebej hvala za to, da ste izpostavili število agencij. To veliko število, to je res uh, neka stvar, ki je nikoli ne omenimo, čeprav je očitna. Omenili ste tudi, da v številnih državah um, obstajajo agencije, za katere pa marsikdo ne ve in da se države borijo za to, da bi gostile sedež neke agencije. To tudi pomeni, da bi morali v to vrstno razpravo vključiti predstavnike držav članic, ker igrajo zelo pomembno vlogo pri tem. Ko smo zadnje govorili o razrešnicah za agencije, smo priporočali oziroma smo dejali, da bi lahko potrdili razrešnice za vseh 32 agencij, tako kot danes. Kot rečeno, obstaja nekaj odprtih vprašanj, ki so jih izpostavili že drugi. Sam bi izpostavil naprimer dejstvo, da nekatere agencije še niso sprejele eh, smernic komisije v zvezi s transparentnostjo poslovanja, naprimer, ko gre za objavo uh, podatkov, ki se nanašajo na kadre, na vodstvene kadre, na uh, določene izjave. In mislim, da bi morali za to najti, da bi morali na to vprašanje najti odgovor. Zakaj zaenkrat eh, še nismo prejeli podatkov o tem? Eno od pomembnejših vprašanj, ki je izpostavljeno v poročilu, je, ta, je to visoko število eh, prenosov sredstev. Mislim, da gre za to vrstno početje v vsaj dveh tretjinah vseh agencij. Eh, To je zelo zaskrbljujoče, kajti to se ni zgodilo samo enkrat, ampak se to ponavlja skozi leta. Torej gre za sistemsko vprašanje. Seveda so nam agencije v nekaterih primerjih eh, dale odgovore na to, za to vrstno početje, oziroma so se odzvale na to, ampak mislim, da je to mm, nekaj, česar ne bi smeli početi in o tem je treba razpravljati. Agencije same pa so, so omenile tudi vprašanje kadrov in pa eh, vprašanje, teža, vprašanje pomankljivih sredstev, pomankljivih virov, ki jih imajo na voljo. Zelo težko nekatere agencije izvajajo svoje mandate oziroma svoje naloge, ker na voljo nimajo dovolj finančnih ali pa um, človeških virov. Če si ogledate podatke, za proračune teh agencij z zadnjih nekaj let, pa da dve ali tri, pa vidite, da je šlo v bistvu za povišanje proračunov za delovanje teh agencij. Tako da si lahko res postavim vprašanje, kako je zviri, ki so na voljo agencijam. Zakaj se agencijam zdi, da imajo na voljo premalo veru? Lahko pa se tudi vprašamo, ali. Uh, ta manjko vero oziroma pomankanje verov res vpliva na delovanje teh um, agencij. Toliko strani SND. Hvala. Hvala. Slednji na, na seznamu govornika je kolega Jabo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil kolegu Črneckemu za opravljeno delo. Gre res za zelo veliko dela, kajti treba bilo pregledati delo 32 agencij in pa pripraviti vse ustrezne dokumente. In zato se kolegu Črneckemu tudi zahvaljujem. Sami vam komentarje, ki se nanašajo na delo treh agencij. Gre za um, stvari, ki so omenjene že v poročilu. Najprej uh, delo agencije, agencije za varno hrano, EFSA. Pri tej agenciji se mi zdi najpomembnejše vprašanje neodvisnosti. Neodvisnosti od velikih agroživilskih koncernov. Jamstvo za neodvisnost je oziroma nam ponuja zakonodaja, ki um, mora biti na prekrivanja oziroma um, prenašanja določenih informacij iz uh, agencije v realni sektor ne omogoča. Evropski parlament je tudi lani agencijo EFSA pozval, da uvede dvoletno prehodno obdobje, ampak agencija tega ni storila. EFSA je objavila nov dokument o mm, neodvisnosti svojega delovanja, ampak v bistvu ne gre za noben nov dokument, zgolj za prenovljeno različico prejšnjega, torej ne gre za noben nov pristop. Mislim, da moramo biti tudi dosledni, zahtevati to, kar smo že v preteklosti. Tudi Evropski varoh človekovih pravic se je oglasil z tem vprašanjem in EFSO pozval, naj začne izvajati, zelo naj najprej preveri eh, celoten pravilnik o izogibanju konflikta interesov. Tudi na tem mestu moramo biti dosledni kot parlament in pritisniti na EFSO. Ta agencija mora začeti izvajati vse ukrepe, ki bodo evropskim državljanom povrnili zaupanje v EFSO in eh, da bodo videli, da obstaja ustrezna zakonodaja, ki ureja tudi sodelovanje med zakonodajalcem in pa eh, agroživilskimi podjetji. Če grem potem naprej, agencija Frontex, tudi tukaj smo opazili nekaj težav. Računsko sodišče v svojih poročilih to omenja. Naprimer, uporaba različnih plovil in pa različnih instrumentov na omenjenih plovilih. Vse skupaj je urejeno na izjemno kaotičen način, prav tako pa ni enotnih pravil, ki bi za Frontex na tem področju veljala. Računsko sodišče revizije pri Frontexu vse na tem področju ni moglo upraviti, ker nima upogleda, ker ne obstaja povzetek um, informacij, v katerih državah se porabi koliko sredstev v ta namen. Mislim, da moramo tu stvari poenostaviti, pripraviti enoten, enoten skupek dokumentov, v katerem bo povzetek vseh pogodb. Moj tretji komentar pa se prav tako nanaša na Frontex in sicer na sedež Frontexa. To pa je v bistvu vprašanje, ki je povezano tudi z drugimi agencijami. z državo, ki Frontex gosti, nimamo nobenega obsežnega sporozuma. Tretja agencija, ki bi jo pokomentiral, pa je Agencija za inovacije in tehnologijo. Ta agencija ima sedež v Budimpešti, na Mačarskem, torej v moji državi. Omenjena agencija se sooča z velikimi računovodskimi težavami in pa tudi s težavami pri poročanju. V razrešnici oziroma v prejšnji razrešnici smo zapisali oziroma ob prejšnji razrešnici smo zapisali, da mora agencija parlamentu dati na voljo vse podatke, ki jih potrebujemo. Prav tako smo izpostavili, da ima agencija težave z finančnim upravljanjem tu gre za napake, za pomankljivosti, ki bi jih morda agencija lahko odpravila, če bi na voljo imela dovolj ustreznih verov. Parlament je to omenil že v postopku um, ustanavljanja agencije EIT. Zapisali smo tudi, da bi morali uh, ustrezno izkoristiti potencial vseh centrov odličnosti, ki delujejo v sklopu Agencije za inovacije in tehnologijo. Projekti na področju novih inovacij bi morali biti v bistvu um, morajo biti daljši, kot pa velja uh, obdobje financiranja za njih. Tudi po tem postopku jih moramo spremljati. Gre za projekte, ki so za svoje delovanje dobili sredstva Evropske unije, kar pomeni, da moramo uh, spremljati celotno dogajanje od A do Ž, tudi potem, ko bo projekt že končan. Vse to je eh, delo v kontekstu EIT. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Javor ima seveda prav. Kolega Črnecki je zdaj s tem svojim eh, poročilom, s tem svežnjem poročil, zavzel prvo mesto v okviru odbora, kajti najbolj obsežen dosje je prevzel. Kolega Ali je naslednja seznamo govornikov. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod Črnecki, dovolite mi, da najprej povem, da v bistvu sem vam hvaležen za vaše delo, ko gre za razrešnice za agencije za leto 2013. Gre za poročilo, ki je odlično v vseh pogledih, kajti zajeli ste številne vidike delovanja agencij v letu 2013 analizirali ste dejavnosti agencije, pogledali ste si, kako agencije delujejo, ali delujejo skladno z eh, evropskim pravnim redom, kako upravljajo izvedi, kako upravljajo svojimi kadri, kako sodelujejo z drugimi agencijami in pa kako sodelujejo z Evropsko komisijo. Prav tako pa ste si pogledali sodelovanje agencij z Evropskim parlamentom. Dovolite mi, da vam povem, kaj se mi je zdelo v poročilu zanimivo in kaj pogrešam. V poročilu nisem našel informacij o javnih naročilih in o zaposlovanju uslužbencev agencije. Nič ne piše, na kakšen način agencije zaposlujejo svoje eh, sodelavce. Pri precej agencijah gre tudi za zamudo pri izplačevanju plačil. Ta zamuda je včasih tudi 30 dni ali več. Mislim, da je treba to analizirati, vse gre za težavo. Prav tako pa moramo pogledati, kako bi lahko to vplivalo uh, na prihodne delo in se to vrstnim zamudam v prihodne izogniti. Primankljaji so vedno večji in ravno zato smo se v odboru za proračun pri Evropskem parlamentu odločili za uh, analizo tega početja, da bi zagotovili, da se zaostala plačila tudi izplačajo. Morda bi si morali pogledati tudi pogodbe z unanimi ja, svetovalci, ki agencijam pomagajo pri delu. Pri tem se mi postavlja vprašanje, ali niso morda ti, eh, te pogodbe previsoke, ali za zunanje svetovalce morda ne namenjamo preveč denarja, kot bi lahko. Morda bi lahko namesto zunanjih eh, kolegov te stvari uredili drugače, morda bi reorganizirali notranje službe in potem prišli do enakih rezultatov. Mislim, da je treba vere, ki jih imajo agencije, izkoristiti bolje. Prav tako bi bilo dobro pogledati delo samih agencij in pa možnosti, kako lahko agencije svoje delo izboljšajo. 32 agencij imamo, kot smo slišali. Nekatere od teh imajo več sedežev. Kolega poročevalec v Senci je dejal, da imajo nekatere agencije celo več sedežev. To so informacije, ki govorijo o dejanskem delovanju agencije in mislim, da je treba stvari, ki obstajajo, izkoristiti v popolnosti. Na ta način bomo zagotovili, da se sredstva davkoplačevalcev uporabljajo na ustrezen način. Ko govorimo o porabi sredstev, si je treba ogledati tudi način porabe. Treba si ogledati, ali so agencije sredstva porabljala za izpolnevanje svojih, svojih ciljev, svojih nalog in ali je prišlo do dodane vrednosti za evropske državljane. Dovolite mi, da navedem nekaj primerov. Naprimer, Agencija za temeljne pravice. To je agencija, ki zagotavlja eh, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin v Evropski uniji. Zagotavlja upoštevanje eh, minimalnih standardov eh, in pa skuša preprečiti eh, kršitve zaradi na podlagi torej kršitve na podlagi spola, rase, starosti in tako naprej. Zanima me, kako je ta agencija pripomogla k boljšemu razumevanju temeljnih pravic v zadevnem fiskalnem letu. Po mojem mnenju gre tukaj za zelo pomembno vprašanje, temeljno vprašanje. Vse to so, so v bistvu organi, agencije, ki morajo komisiji pomagati, da, spremlja, oziroma, da spreme najbolj učinkovit uh, ukrep. Tu je še eno vprašanje, kako uh, agencije podpirajo delo držav članic. Ali agencija za temeljne pravice omogoča ali pa pomaga pri prostem protoku ljudi, kapitala, blaga in tako naprej in tako naprej. Ali se to dogaja? K vašemu besedilu bi še nekaj dodal in eh, ta pripomba se nanaša na Frontex. Glede na trenutno dogajanje v Evropski uniji in v celotni regiji pravzaprav, eh, menim, da bi morali razmišljati o tem, da bi Frontex pripravil več, eh, več podatkov, več ekspertize. Soočamo se z velikimi migracijskimi pritiski z Bližnjega vzhoda, iz Sirije, iz Iraka. In tiste države, ki so na zunanji meji Evropske unije, tako kot je to Bulgarija, moja država, eh, bi morale prejeti ustrezne finančne vere za varovanje te meje teh držav ne smemo pustiti na cedilu, ne smemo jih prepustiti uh, tem migracijskim pritiskom, ki pa mm, ne zadevajo zgolj držav na zunanji meji, ampak tudi ostale države. Tu moramo biti solidarni. Vsi smo odgovorni za Evropsko unijo in njene državljane. Pripričan sem, da če nam bo uspelo združiti naše napore, če nam bo uspelo eh, okrepiti povezave med agencijami in pa če nam bo uspelo izboljšati razmerje med stroški in pa učinkom, ter če bomo izboljšali eh, način dela agencij, potem bomo dosegli dober rezultat. In mislim, da mora biti to naše vodilo, ko podeljujemo razrešnico Frontexu. Po končni analizi v tekočem fiskalnem letu, seveda. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Kölmel naslednji. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz se pridržujem um, vsem zahvalam kolegu Črneckemu za to obsežno delo, ki ga je opravil. Uh, Sam bom kratek, kajti kolegi so že povedali številne stvari, ki sem jih želel. Bi pa izpostavil nekaj podrobnosti. To, kar obravnavamo pod eh, zadevno točko na dnevnem redu, je vsekakor povezano s prejšnjo točko na dnevnem redu. Morda bom nekoliko provokativen, ampak dejal bom, da lahko sredstva porabljamo eh, ustrezno in hkrati neučinkovito. Treba se je vprašati, kdo sploh upravlja s čem v Evropski uniji, pri nas v institucijah. Če si kot primer tega ogledamo agencije Evropske unije, potem lahko vidimo, da imamo eno, um, eno oviro, kajti ponovadi se ne zedinimo pri najmanjšem skupnem imenovalcu, ampak pri najdražjem skupnem imenovalcu. Seveda imajo tu odgovornost države članice, ampak države članice so zelo ljubosumne in zelo gledajo pod prste drugim državam. Kaj te dobijo, to želijo tudi same. Treba si je stvari ogledati nekoliko bolj daleč, videti celo sliko. In mislim, da lahko Frontex tu navedemo kot primer. Uh, Po eni strani Frontexu namenjamo sredstva, kar je sicer zelo dobro in tudi pravilno, ampak postopki niso dodelani. Hkrati vem, da Dublinska pogodba Dublin 2 v bistvu nima nobenega učinka več, kar ignorira se ga oziroma se jo. Na podlagi tega se sicer strinjamo, ampak hkrati je kar zmanjkala politika, ki bi se morala delovati po Dublinu. Državljanom Evropske unije moramo jasno pokazati, kje leži dodana vrednost Evropske unije in tam tudi biti aktiven. Čeprav bo to stalo nekaj denarja. Sam se strinjam, da vprašanje beguncev in migrantov ne sme biti v breme zgolj tistim državam, ki imajo zunanjo mejo Evropske unije. To so stvari, ki jih moramo financirati skupaj. Vprašati se je treba, kakšne stroške povzročajo institucije in kakšne so koristi teh institucij. In če bomo na ti dve vprašanje odgovorili, potem bomo lahko naše državljane zopet navdušili za evropski projekt. Hvala. Najlepša hvala. Ali predstavniki agencij želijo besedo? Gospod Kjarum, predstavnik agencije za človekove pravice. Uh, Hvala lepa, predsednica, za povabilo na današnjo sejo, da prisluhnemo <clears throat> pripombam uh, in prispevkom. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično besedilo in za konstruktivne pripombe v zvezi z vprašanjem prenosov sredstev in uh, verjetno se bomo še dodatno morali povrniti k temu, zato da se lotimo tega sistemskega vprašanja, ki eh, ga je treba poglobiti. Tukaj eh, sem spregovoril v imenu tudi drugih agencij. Eh, ne bom se osredotočil na nikakršno konkretno pripombo, ampak naj se odzovem na nekatere elemente, splošne elemente, ki so bili izpostavljeni. Najprej bi eh, želel odgovoriti tudi eh, češkemu eh, predstavniku, ki se mu zahvaljujem za pripombe, kar zadeva vprašanje na vzkrižja interesov, na kar opozarjate. Seveda to je zelo huda skrb tudi za agencije in razmišljamo o tem, kako naj najdemo ustrezno ravnotežje. Septembra 2014, torej pred nekaj meseci, smo se posvetili temu z neko anketo, kjer smo spraševali vse agencije, v kolikšni meri imajo relevantne politike, ki so že pripravljene. 88 odstotkov agencij je eh, odgovorilo eh, pritrdilno in sem prepričan, da preostalih 12 odstotkov verjetno do danes oziroma do konca tega leta bodo imeli vse ustrezne ukrepe na red. Zato, da, uh, ustvarimo ustrezen okvir, ki je že na poti. Potem nas sprašujete, v kolikšni meri smo uh, iz, svrševali eh, določene vidike, ki so povezani z življenjepisi, predvsem pri vodilnih eh, kadrih, eh, recimo v povezavi z vprašanjem na skrižje interesov. Tukaj lahko odgovorim 61 odstotkov, torej več kot polovica agencij se je lotila tudi tega ukrepanja in sprejela potrebne eh, rešitve, zato da zagotovimo večjo preglednost tudi v zvezi s tem. Agencije torej so na dobri poti, ampak seveda moramo še delati na tem, moramo imeti to vrstne izmenjave, zato da razumemo, kako lahko izboljšamo naše delovanje in eh, nedvomno gre za zelo zapleteno zadevo. Kar pa zadeva vprašanje komuniciranja, na kar ste tudi upozarjali, vprašanje tudi eh, preglednosti in eh, vidnosti agencij. Tukaj eh, jim moram reči, da imamo tudi ustrezno mrežo, naprimer za vse agencije, ki se ukvarjajo z um, človekovimi pravicami in to je pravzaprav cilj našega enoletnega usklajevanja kako naj izboljšamo razumevanje in vidljivost uh, naše mreže in znanje o naši agenciji. Mislim, da smo naredili korak naprej, ampak moramo še veliko poti opraviti. To ni stvar, ki jo lahko rešimo kar čez noč korak, ki smo ga mm, tudi eh, storili pred kratkim, eh, zadeva eh, komuniciranje s komisijo za to, da ugotovimo, v kolikšni meri lahko, mm, se lahko povezujemo in lahko izkoristimo njihove komunikacijska orodja za to, da ustvarimo sinergijo med institucijami, zato da ne bo prišlo do podvajanja tega, kar uh, že obstaja znotraj komisije, v kolikšni meri lahko uporabljamo tudi njihove službe, uh, to je del naših pobud in torej na tem delamo. Kar pa zadeva še dodatne sinergije med agencijami na upravni ravni, tudi v zvezi s tem, E, imamo še vedno možnost dodatnih izboljšav, ampak moram reči, da smo šli že daleč. In dovolite, da uporabim a, primer a, moje agencije za temeljne pravice, torej Eh, opravili smo, eh, imamo že eh, sedem različnih sporazumov na upravni ravni in komisija je, se je postavila v stik z nami, ker bi rada izkoristila te, ta menedžerska orodja, upravljavska orodja, ki smo jih razvili na ravni naše agencije. In torej moram reči, da kar zadeva vodilne kadre, moram reči, da smo dosegli eh, različne dogovore eh, v povezavi z revizijskimi potrebami in to bo zelo pomemben korak naprej, zato da ustvarimo to, eh, to, ta okvir, kjer bomo lahko zagotovili ustrezno podporo vsem akterjem. Po desetih letih razprav s komisijo v zvezi s sistemom SISPER ki eh, zadeva predvsem vprašanja človeških virov, smo uspeli zagotoviti velike prihranke in veliko bolj učinkovito upravljanje. O tem smo se pogovarjali kar deset let, zdaj pa smo ustvarili vsa potrebna orodja. Potem bi lahko govoril tudi o javnih naročilih. Eh, o orodjih, ki jih imamo na tem področju in o številnih drugih aspektih. Ampak a, dovolite, da se dotaknem samo še dveh zadev, ki so bile omenjene. Mislim, da je gospod Javor govoril o tem, o sporazumih, a, ki, ki spadajo na področje torej, sporazumov SID. Imeli smo a, srečanje direktorjev in a, res veliko je treba še postoriti. A, um, tudi nekatere starejše agencije po številnih po številnih letih še vedno nimajo nikakršnega sporazuma o sedežu z državo gostiteljico. Uh, In eh, torej eh, dejansko to ima eh, ogromne posledice za delovanje posameznih agencij, torej res moramo zagotoviti ta, te sporazume o sedežu za vse agencije, tudi za najstarejše. Veliko vprašanje je bilo postavljenih tudi v zvezi z mojo agencijo, ampak mislim, da to ni prav, prav trenutek, da se spuščam v poglobljeno razpravo o tem. Rad bi se z vami pogovoril dvostransko. In torej, ko smo govorili tudi o zunanjem preverjanju po prvih petih letih delovanja, moram reči, da smo bili zelo zadovoljni z rezultati tega preverjanja ko a, pač deležniki v komisiji in v drugih institucijah so ugotovili, da imamo a, zelo pomemben učinek v zvezi z celo vrsto pomembnih svežnjev, vrsto pomembnih svežnjev ki a, zadevajo a, zelo kočljive vprašanja tudi v pozavi z nediskriminiranjem. In a, ne nazadnje imamo tudi vprašanje a, strategije za notranjo varnost in torej Evropska unija se zdaj posveča temeljnim eh, pravicam in temeljnim svoboščinam s tem, da razvija svojo strategijo za notranjo varnost. To je mm, vprašanje, ki ga je treba vključiti v vsa različna eh, področja in politična odločanja in torej mislim, da lahko rečemo, da smo stopili korak eh, dalje in da Agencija za temeljne svoboščine je eh, bistveno prispevala k tem izboljšanjem. Z veseljem bi eh, se še pogovarjal z vami glede eh, naše, našega konkretnega delovanja, ampak v splošnem v zvezi z vsemi agencijami lahko povem, da smo pripravili dokument v povezavi z vprašanjem postopka razrešnice in predvsem eh, v odgovor na vprašanje, ki ga postavljate glede dodane vrednosti agencij. In skušamo vam odgovoriti vsaj, kako mi zaznavamo to dodano vrednost, ki jo mi ustvarjamo. Eh, seveda, to je lahko tudi samo subjektivna zaznava, ampak to je lahko tudi okvir za neko nadaljno razpravo. Torej, ta dokument nosi konkreten naslov, ki govori ravno o eh, resursih in o dodani vrednosti. In eh, v tem seveda je zajeta tudi tema odgovornosti. V njem govorimo, kako uporabljamo denar davkoplačevalcev. To je vse. Hvala. Ja, Hvala. seveda se zahvaljujemo za ta dokument. To je zelo vznemirljivo. EIT zastopa časni direktor, gospod Kern, izvolite. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim eh, članicam in članom eh, parlamenta za vse korisne pripombe, ki so jih podali v zvezi z EIT-jem in konkretno v zvezi z poročilom eh, računskega sodišča o našem delovanju v letu 2013. Naj se konkretno odzovem na dva, dve glavni vprašanji povezani z napakami, ki so bile ugotovljene tudi na notranji ravni in ki pa je eh, pač dosegajo relativno visoko stopnjo, ampak naj tudi eh, pokomentiram štiri dodatne točke, ki so bile eh, omenjene v vprašanju učinkovitosti, vprašanje učinkovitosti delovanja, sodelovanje z drugimi agencijami, kot tudi vprašanje kadrovanja in spremljanja učinka rezultatov, kajti to so ključna vprašanja, ki jim posvečamo veliko pozornosti in na katerem trdo delamo. Ampak začnimo z stopnjo napak in z ravnjo preverjanj. Naj povem, da naša preverjanja opravljamo na treh ravneh. Torej, najprej imamo kontrole strani direktnih upravičencev in tukaj imamo določene certifikate v zvezi z stroški, zato da potrjujemo stopnjo preverjanja. V prejšnjih letih v zvezi s temi certifikati, tako je povedalo računsko sodišče, Eh, smo ugotovili, da v prejšnjih letih smo imeli različne ukrepe za izboljševanje eh, teh eh, stroškovnih certifikatov in zdaj smo dosegli neko raven, ki je veliko bolj zanesljiva kot pa v preteklosti, naprimer v letu 2013. Druga raven naših kontrol so naše interne kontrole, ki jih opravlja EIT in tukaj želim povdariti, da imamo tukaj mešanico preverjanj, pregledov, ki temerijo na stroškovnih certifikatih, ki jih prejemamo in zato, da ugotavljamo morebitne pomankljivosti. To je zelo učinkovito pri preprečevanju napak in pri tudi izplačiljih, ki niso naprimer utemeljena. Potem imamo tudi neko tretjo raven pregledov, to so ekspost revizije, ki jih opravljajo zunanje revizori in to je povezano s stopnjo napak, ki je bila ugotovljena. In to, te stopnje so še vedno očitno previsoke. Ti ekspost Post revizije imajo dva elementa, torej, ki temelijo na morebitnem tveganju, torej jemljemo vzorce tam, kjer menimo, da je stopnja tveganja relativno visoka in potem imamo tudi vzorce, ki so popolnoma naključni. V tem primeru stopnja napak znaša samo 3,7 odstotkov in torej menimo, da ta stopnja napak ni tako zelo visoka v primerjavi z drugimi programi, naprimer za raziskovalne politike kjer so napake odločno više. Torej imamo te tri nivoje preverjanja in pregledov in na podlagi tega mislim, da lahko rečemo, da, so, da izboljšujemo vse te tri ravni in smo jih izboljšali v zadnjih letih, smo na dobri poti, zato da zagotovimo, da ne bo več prišlo do nikakršnih izplačil eh, pri eh, stroških, ki niso upravičeni. Oprošal se, če sem bil dolg, ampak mislim, da je zelo pametno, da pojasnimo, kako eh, delujemo in kako imamo imamo te tri stopenske preglede. Kar pa zadeva konkretno delovanje EIT-ja, to je druga točka, ki se nam zdi, da je zelo relevantna za vas, eh, kajti na tem tudi temelji potem podeljevanje razrešnice. Eh, dejansko Sodišče je ugotovilo, da so bile določene pogodbe nepravilne, mi smo takoj posegli eh, in smo prekinili te pogodbe, ampak smo tudi izvedli notranjo revizijo eh, z ustreznimi zmogljivostmi in smo ocenili vse naše sisteme za oddajanje javnih naročil. To smo storili lani, imamo nove kadre zdaj, smo popolnoma eh, preoblikovali pre naše sisteme zato, da izboljšamo našo raven kontrole in eh, zagotavljamo tudi ustrezno usposabljanje za naše zaposlene. Mislim torej, da zmaj, zdaj smo v veliko boljšem položaju in da se to vrstne napake ne bodo več ponavljale. To je stvar eh, preteklosti. Potem naj še nekaj povem nekaj v zvezi z drugimi splošnimi pripombami, predvsem v zvezi s kadrovanjem, učinkovitostjo in sodelovanjem z drugimi agencijami. Kar zadeva eh, učinkovitost, moram reči, da zaposleni, ki jih imamo pri EIT-ju, eh, kjer gre za nek proračun, ki znaša 2,7 milijarda eh, evrov. To upravljanje je zelo učinkovito strani naših zaposlenih in to tudi v primerjavi z upravljanjem eh, znotraj drugih agencij. Moram reči, da smo kar zgledni, to tudi ugotavlja sodišče. Zelo tesno sodelujemo z neko agencijo na Mačarskem in mm, čim čim je prišlo do tega, smo takoj podpisali eh, memorandum o, spora, o, pač, o sporazum, torej o sodelovanju zato da bi izmenjevali eh, najboljše prakse na področju javnih naročil, na temer tudi eh, pri eh, imenovanju zaposlenih. Zato skušamo imeti učinkovito sodelovanje, zato da lahko izkoristimo eh, vse prednosti tega sobivanja z, eh, glede na to drugo agencijo, ki deluje eh, na mačarskem. Moram reči, da je to sodelovanje zelo tesno, kar pa zadeva kadrovanje kot, take, že, kot tako, že sem povedal prav, da um, smo dovolj učinkoviti uh, pri našem delovanju, kajti z relativno majhno število zaposlenih upravlja za velikim proračunom. Še vedno bi potrebovali nekaj več zaposlenih, predvsem zato, da okrepimo bolj preglede in previrjanje in da se lotimo tudi vprašanja učinka in spremljanja. Tega se bom lotil čez nekaj minut. In torej želimo ohraniti našo učinkovitost ne potrebujemo veliko novih zaposlenih, ampak samo nekaj enot za to, da nekoliko podkrepimo naše eh, redno poslovanje. In potem eh, nekaj, kar je morda najpomembnejše, je dejansko spremljanje rezultatov in učinka za to, da lahko dokažemo, da to, kar počenjamo, dosega določene rezultate, da ustvarjamo inovacije, ustvarjamo delovna mesta, ustvarjamo torej pripravljene ljudi in eh, zato si zelo prizadevamo eh, in eh, imamo dve strateški delovni skupini, ki se ukvarjata s tem in ki vključujeta naše zaposlene in zunjane strokovnjake, s katerimi razvijamo neko celovito strategijo spremljanja, predvsem v zvezi z rezultati, ki so bili doseženi, v zvezi z kazalniki, ki jih je treba razviti, da izmerimo te rezultate in zato, da tudi ugotovimo, da smo zabeležili določeno stopnjo uspešnosti na področju izobraževanja inovacij in ustvarjanje novih poslovnih dejavnosti. In torej se zelo sredotočamo na ocenjevanje in merjenje rezultatov. Imamo drugo strateško skupino v zvezi z vprašanjem vzdržnosti, predvsem finančne vzdržnosti. Predvsem srednjeročno bi želeli, da bi partnerstva eh, postala dobička nosna in finančno vzdržna in da ne bi bila samo odvisna od EIT-ja in od evropskih sredstev. Torej, ti dve sta ključni vprašanje vprašanje za nas, na tem trdo delamo in potem tudi vprašanje revizije strani Evropskega računskega sodišča. Seveda o tem, v zvezi s tem potrebujemo. To je neka, neka oblika povratnih informacij glede našega delovanja. S tem bom zaključil, ampak naj še poudarim, da vaše komentarje jemljemo zelo resno in da, da že danes smo, mislim, lahko, rek, lahko rečemo, da smo zabeležili napredek v primerjavi s tem, kar se je dogajalo pred dvema letoma. Hvala. Gospod Arias iz eh, Frontexa ima naslednji besedo. Much, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa za besedo in hvala lepa za povabilo na današnjo sejo poročilo, tako kot ga je predstavil, predstavil poročevalec, odraža naše delovanje natančno in zanesljivo. Torej, kar zadeva delovanje v letu 2013, Eh, in eh, ob upoštevanju tudi eh, in mm, ugotavljamo, da poročilo upošteva tudi odgovore, ki smo jih zagotovili na vaš vprašalnik v zvezi z našim delovanjem. Zato nimamo dodatnih komentarjev, razen če nimate vi morda na svoji strani kakšnih dodatnih vprašanj. Eh, bomo upoštevali torej pripombe, ki so bile podane v poročilu in tudi bomo upoštevali vse pripombe, ki so bile podane danes pri našem nadaljem delovanju in ob koncu naj se še zahvalim članicam in članom tega odbora za vse komentarje, ki so bili podani. Predvsem naj se zahvalim poročevalcu za njegova priporočila, za njegovo priporočilo, da se podeli razrešnica agenciji Frontex za eh, delovanje v letu 2013. Hvala. Hvala. Evropska komisija, kdo bi želel spregovoriti? Na mojem seznamu so naslednja imena. E Gospa Lauco Musnje iz generalnega sekretarjata. Mm. Uh, v imenu Evropske komisije, kar zadeva razrešnico za Frontex, naj se pridružimo komentarjem eh, gospoda Ariasa in eh, torej eh, glede na poročilo računskega sodišča strani eh, komisije prihodnje leto za razrešnico za leto 2014 bomo pripravili kvalificirano mnenje strani sodišča v zvezi z zakonitostjo eh, računovodskih izkazov. Ampak eh, vsekakor se zahvaljujemo poročevalcu, ker je priporočil podelitev razrešnice za leto 2013. Hvala. Bi računsko sodišče želelo še besedo? Ne? Dobro. Potem pa poročevalec še enkrat. Gospod Črnecki, izvolite. Indeed, uh, Hvala lepa, predsednica. Obljubljam bom čisto kratek. Zahvaljujem se uh, vsem za vse eh, pripombe, in eh, prosil bi kolege, da mi zagotovijo vse svoje prispevke. Eh, srečanje s poročevalci v Senci bo potekalo v kratkem. Hvala. Potem smo od 34 do 60 obdelali. Sedaj pa kolega Črnecki še enkrat za tiste točke na dnevnem redu, ki jih še nismo obravnavali. A... Hvala lepa, predsednica. Uh, really shortly. Čisto na kratko. Torej, skupna podjetja so imela v glavnem probleme, ki so bili povezani z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij z notranjim nadzorom in za izvrševanje proračuna. Visoka stopnja prenosov je ena izmed, eh, je eno izmed najhujših problemov, ki jih opredeljuje računsko sodišče. Artemis in, in Enjak, ta, ti, ti dve podjetji, sta prejeli kvalificirano mnenje od sodišča kar trikrat zapovrstjo. In leta 2014 eh, ti dve podjetji sta bili združeni z nekim dodatnim eh, podjetjem. E, mm, CI je potem izrazil še dodatno uh, kvalificirano mnenje za leto 2014, ampak nimamo dovolj informacij o uh, ekspost strategijah, ampak ugotavljamo, da uh, ta skupna podjetja so. Uh, poduzela pomembne ukrepe za to, da bi rešili še en nerešena vprašanja. Potem IMI eh, in nekateri, nekatera druga podjetja, že drugič IMI, stopnja napak pri IMI-u presega eh, stopnjo materialnosti dveh odstotkov in Eh, in Evropsko eh, eh, računsko sodišče je podalo kvalificirano mnenje že drugič, ampak stopnja napak je sicer zdaj nekoliko upadla v primerjavi s prejšnjim letom. Kolegice in kolegi, zdaj pa pričakujem vaše pripombe in vaše predloge sprememb. In predstavljam si, da bomo potrebovali kar nekaj uh, seji s poročevalci v senci. Mislim, da bo to potrebno. Hvala lepa za pozornost. Skupna podjetja ITER, Cesar, kolega Vistes bo poročal o tem. As preparator for the last two undertakings, I shall try to make. Torej, v zvezi s tema dvema skupnima podjetjema bom kratek. Najprej ITER. Torej, najprej ugotavljamo, da ITER deluje. Eh, na zelo zapletenem področju. To podjetje je zelo ambiciozno, ambiciozni raziskovalni projekt, ampak vseeno mislim, da lahko zabeležimo neko izboljšanje na področju računovodskih revizij in na podlagi poročila računskega sodišča. Želim najprej povdariti, da to skupno podjetje mora ustrezno obvladovati svoje tveganje v primerjavi tudi z glede na novo časovnico. Moramo, mora biti dokazano, da nova časovnica je stvarna in da ne bo prišlo do dolo, dodatnega odlašanja in do dodatnih sprememb pri tej eh, časovnici, bi, kar bi lahko imelo posledice tudi za proračunske vidike. Druga stvar, ki bi jo želel izpostaviti in ki je zelo pomembna, je vprašanje oddajanja javnih naročil ob upoštevanju tega, da ITR spreminja svoje svoja fizična pravila, zato da se prilagaja na nov okvir, ki izhaja iz finančne uredbe. V celoti pa a, moram reči, da ni veliko prepreko oziroma a, da ni razlogov, da ne bi podelili a, razrešnice za ITER. Kaj pa zadeva Cesar? Um, bomo izpostavili nekaj manjših pomankljivosti. Edina stvar, ki bi jo želeli res poudariti, je uh, stopnja uh, izvrševanja, ki znaša samo 82 odstotkov, želeli bi zabeležiti izboljšavo v prihodnje, sicer pa pričakujem pripombe kolegov, zato da potem končno res lahko v kratkem pride do podelitve razrešnice za ti dve podjetji. Hvala. Hvala. Gospod Balčitis ima sedaj besedo. Ačiū, germa pirminikė. <clears throat> E, Hvala lepa, predsednica kolegice in kolegi, naj dodam, da mm, ugotavljamo, da je bilo opravljeno res eh, ogromno dela pri ocenjevanju delovanja teh skupnih podjetij. To je nekaj pozitivnega. Skupna podjetja so nekaj, kar je vidno, tudi za evropske državljane, zato je pomembno zagotoviti, da se sredstva uporabljajo na primeren način. Poročevalec je že poudaril, da v zadnjih treh letih zaporedno je prišlo do objave eh, kvalificiranega mnenja o Artemisu. Obstajajo tudi določene težave z nekaterimi drugimi skupnimi podjetji. Hkrati pa je tudi treba povedati, je tudi treba poudariti, da v odgovor na te kritike ta skupna, so ta skupna podjetja začela izvrševati eh, konkretne akcijske načrte za to, da zagotovijo, da bo eh, tveganje eh, z morebitnimi napakami eh, zmanjšano v prihodnje. Kar zadeva čisto nebo in Artemis, ti dve podjetji morata še nadaljevati svoje delovanje za zmanjševanje tveganja nastajanja napak. Zaskrbljen sem nad dejstvom, da, da poročilo računskega sodišča navaja, da bi lahko prišlo do eh, primankljaja eh, v eh, višini 290 milijonov evrov. In mm, mislim, da bo treba absolutno to popraviti tudi z izboljševanjem in torej zniževanjem stopnje napak. To je nujno, nujno je, da skupna podjetja zagotovijo potrebne informacije za to, da zagotovijo ustrezno izvajanje tudi nadzornih sistemov. Naslednji kolega je kolega Marinesko. <clears throat> Hvala, predsednica. Hvala tudi poročevalcu za vse delo, ki ga je upravil in za poročila, ki nam jih je predstavil. Tudi sam imam nekaj pripomb. Mislim, da moramo morda razmisliti o tem, da bi preložili na kasnejši čas razrešnice za skupna podjetja, ki so dobila tretje leto zapored mnenje s pridržkom so strani računskega sodišča pomeni, da jim vsako leto priporočamo mi in drugi, kakšne so potrebne izboljšave, rezultati pa niso zadovoljivi. Zlasti, ko gre za povezavo z nacionalnimi organi v državah članicah. Druga stvar, ker zadeva porabo sredstev, nimamo dovolj informacije o tem. Ne vemo, kakšni so rezultati teh eh, skupnih podjetij glede na porabljena finančna sredstva. V poročilu računskega sodišča tudi ni veliko informacij o tem, kakšna je situacija glede prispevkov partnerjev. Veste, da gre za uh, javna finančna sredstva in za prispevke. V samo enem ali dveh uh, poročilih računskega sodišča sem naletel na oceno tega razmerja za zelo redka skupna podjetja. Za večino njih ni na voljo podatkov, kakšni je, kakšni je delež prispevkov, kakšen pa je delež eh, evropskega proračuna. Prosil sem že uh, ustrezna podjetja za dodatne informacije in samo počakati moramo, ali nam jih bodo dali. Na voljo, hvala. Hvala. Ja, mislim, da je pomembno, da dobimo odgovore na ta vprašanja za Evropsko komisijo. Gospod Nemeska, Nopoli, ne vem, še nekdo naj bi bil tukaj. Kdo bo začel? Yes. Hvala. Mi se strinjamo s pripombami računskega sodišča. Menimo, da je to poročilo zelo dobro, podarja tudi izzive teh eh, skupnih eh, podjetij. Gre za projekt s sedmimi partnerji, ki smo ga mi prevzeli in iz tega poročila so, je jasno, da je nekaj slabosti, ko gre za eh, skupno podjetje, ki ga zastopam. Strenjam se z poročevalcu. to, kar je treba razrešiti, je eh, časovnica tega projekta, ko gre za napravo za fuzijsko, naprave za fuzijsko energijo. No, prva revizija, ki bo imela vpliv na stroške projekta, naj bi potekala junija 2015. To pa še ne pomeni, da bomo čakali do junija z pripravo nove časovnice. Ne, to bo, tokrat bo prvič, da bodo različni subjekti, tudi mednarodni partnerji, pravčili to eh, časovnico za konec leta 2015 in začetek 2016. Ker zadeva ostale pripombe, se strinjamo, da je fuzijsko energijo moč izboljšati vendar nekaj problemov smo imeli do sedaj, zato ker priporočila računskega sodišča se večinoma nanašajo na en in isti vidik in povdarjajo že dosežene izboljšave tega skupnega podjetja. Hvala. Gospod Nemeska. Hvala, dober dan vsem kar zadeva pobudo za inovativna zdravila, torej imi, bi rekel naslednje. Stopnja napak je res še nad pragom pomembnosti oziroma materialnosti in želel bi povdariti, da pa se je vendarle ta odstotek v zadnjem času bistveno znižal. Imi je vložil veliko napora, ko gre za finančne poročila in eh, njihovo posredovanje vsem uporabnikom. To se nam zdi, da je potrebno za zmanjšanje stopnje napak. Kar zadeva prispevek partnerjev, to pa je seveda tudi pomembno vprašanje. In tako kot komisija, tudi mi želimo imeti več teh informacij. Povezali smo se z podjetji, ki zagotavljajo prispevke, zato da bi dobili tudi od njih nekaj podatkov, ampak čas, čas je potreben za zbiranje teh podatkov. Projekt se je začel leta 2009, zadnji projekt pa smo začeli izvajati šele pred nedavnim in dokler ne bomo imeli celotnega pregleda prispevkov, ne bomo imeli popolne slike. Hvala. Nihče drug, mislim, da se ni javil k besedi. Bi poročevalca želela še besedo? Kolega Čanecki, kolega Bistes. Ne, dobro, potem smo prišli do konca te točke dnevnega reda. Začeli bomo z 61. točko dnevnega reda, zato sedaj gre za mnenje o predlogu o Evropskem skladu za strateške naložbe. Na sestanku eh, koordinatorjev smo imenovali Mihajla Tojererja za to zadevo. Moral bi biti sicer tukaj, ampak eh, zaradi nekaterih osebnih eh, dožnosti je moral oditi. Kolega Ali naj bi zato v njegovem imenu predstavil to. Izvolite v imenu poročevalca, kolega Ali. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Хвала, председница, колегица и колеги. Колико съм се лахко посветовал с господом Тайрерием, bi vas želel obvestiti, da je eden glavnih vidikov, o katerem bo tekla beseda, to, da damo polno, polne pravice in eh, pristojnost Evropskemu računskemu sodišču za to, da revidira celotni proces, eh, ki se nanaša na uporabo Evropskega sklada za strateške naložbe. In da ocenjuje tudi učinkovitost ter uspešnost ukrepov, ki bodo sprejeti v zvezi z izvrševanjem tega načrta. Na eni strani gre za to, da morajo ti postopki biti enostavni, po drugi strani pa seveda potrebujemo nadzor za varovanje tega projekta in za to, da bomo zagotovili ustrezno porabo sredstev, ki bodo razdeljena iz tega sklada na vsak način bi morali preprečiti naslednje. Kršitve, kar zadeljeva ciljev uh, obzorja 2020, bi morali absolutno preprečiti. Torej, teh ciljev ne bi smeli ogroziti. Ta sklad za strateške naložbe ne bi smel ovirati razvoja strukturnih skladov. Namesto, da bi ta sklad nadomestil strukturne sklade, je treba zagotoviti njihovo popolnjevanje in paralelno izvrševanje. En glavnih ciljev tega načrta je imeti ustrezni donos na vložena sredstva, torej rentabilne projekte treba imeti, zato da bomo lahko res ustvarjali delovna mesta, ne sezonska delovna mesta, ko gre za izvajanje samega projekta, temveč eh, trajna delovna mesta, ki bodo prispevala k gospodarski rasti. Dolgoročno dobičkonosnost celotnega načrta moramo zagotoviti. Do sedaj sem se o tem uspel pogovoriti z gospodom Toarerjem. Ena od najbolj pomembnih stvari, o kateri se moramo pogovoriti, pa je način razdelitve projektov. Obstajala bo delovna skupina, ki bo izbirala projekte, njeno delo pa mora biti pregledno. Ampak še prej moramo slišati od Evropske komisije, kako si to predstavlja in od upravnega organa tega sklada, ki bo določil prednostna področja za sredstva iz tega sklada in kako bo ocenjeval izvedljivost in uspešnost teh projektov. Mislim, da smo nekoliko v zamudi, kar zadeva doseganje teh ciljev. Po eni strani smo rekli, to bo potekalo v naslednjih treh letih, po drugi strani pa še nismo določili prednostnih področji za porabo sredstva iz tega sklada še en vidik, ki bi ga omenil. Prispevki v ta sklad eh, že prihajajo in v bistvu je to vse, kar bi zaenkrat lahko rekel. Kolega Lazaro, Evropsko računsko sodišče. Hvala, predsednica. Odpor bi želel informirati, da je sodišče se že odločilo, da bo v zvezi z to uredbo pripravilo svoje mnenje. Sam sem poročevalec računskega sodišča in prvi osnutek, ki ga bojo člani eh, sodišča eh, obravnavali, naj bi bil 4. marca pripravljen. Verjetno bomo pripravili dovolj zgodaj to um, naše mnenje, da boste o njem tudi v odboru uh, za proračun lahko razpravljali. To je pa dobra novica v času, ko so zelo redke te dobre novice. Tudi sama sem se postavila na, dnevni, uh, pardon, na red govornikov, zato bi želela reči naslednje. To, kar potrebujemo, je kaj? Meglenko kot jo imamo na avtomobilu, ali imamo kratke luči, srednje luči ali dolge luči. Torej, kar zadeva oblikovanje tega sklada, smo še vedno nekje bolj v megli. In ker so stvari nejasne, se človek morda sprašuje ne o neprimernih vprašanjih. Kolega Toerer je govoril in bo govoril o dostopu računskega sodišča. Eh, računsko sodišče mora imeti dostop ne samo do eh, zneska iz evropskega proračuna, temveč tudi do vseh prispevkov. Moramo ustrajati, da vsak, vsako poročilo, ki ga bomo pripravljali, se bo ukvarjalo z celotnim zneskim. Imamo negativne uh, izkušnje iz preteklosti. Imeli smo nek skrbniški sklad, ki je naj bi bil deloval v preteklosti bolje, ampak se je izkazalo, da to ni to. Skrbniški skladi imajo problem, da vsakdo pač eh, hoče eh, iz svojega prispevka financirati svoje projekte. V Italiji smo videli, kako v Abrucih deluje ta sklad in videli smo, da vsak, eh, ki je prispeval neka finančna sredstva v ta sklad, je lahko financiral svoj projekt. Celotni sklad mora biti vključen v razrešnice se strani Evropskega parlamenta, tako da bomo res imeli v pogled v dogajanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se lahko tudi marsičesa naučimo. EIB, če želi, da Evropska investicijska banka ne bo izgubila trojni A bonitetne ocene, potem je to pač nekaj, kar lahko mm, ne moti samo banko, temveč tudi eh, celotno Evropsko unijo gre za investicije, ki včasih iz Evropske investicijske banke gredo v območja in v področja, ki jih sicer drugi ne bi financirali, ampak zaradi tega so to zelo tvegane naložbe. Finančni inštrumenti. Lahko smo hvaležni računskemu sodišču, ki bo pazijo na te finančne inštrumente. Do konca 2013 je to pomenilo 14 finančnih inštrumentov za eh, podeželje, kot sem zapisala v svojem poročilu o razrešnici komisije. Niti ena država članica ni dobila niti enega evra izplačanega, čeprav smo ne vem, nekaj milijonov evrov že nakazali na banko. Pomeni, da stvari ne delujejo in to je treba urediti. Ko pride prispevek v EU, kdaj je treba sedaj ta eh, prispevek izplačati? V strukturnih skladih smo imeli 941 različnih modelov projektov, 14 milijard evrov. 10 milijonov milijard je prišlo iz strukturnih skladov, 4 milijarde iz EIB-ja in po sedmih letih je EIB izplačala samo 47 odstotkov vseh sredstev, ki smo jih mi vplačali v EIB. Pomeni, da se so nekje ta finančna sredstva izgubila. Treba se vprašati, kje je ta denar. To je še vedno nekaj odprtih vprašanj, ki jim, jim, jih bomo poskušali vključiti v naše razprave. EIB e seveda dela tako, kot hoče. Ampak kdo naj bi stvari popravil v EIB? E 77 milijard evrov plasira EIB na leto. Ampak kateri so ti ljudje? Mislim, da morda zato, ker so nekateri eh, naši eh, poslanci, prijatelji teh ljudi v EIB-ju, ta kontrola ni tako dobra. No, ampak sprašujem se, kdo naj bi pre EIB to naredil? To, kar je EIB do sedaj počenjala, je šlo preko IFC-ja, ampak ne vem, ali je to pravna oseba ali ne. Hočem vedeti, kdo konkretno z imeni in prijemki so tisti ljudje, ki se ukvarjajo s temi projekti v EIV. To se mi zdi pomembno. In v tem skrbniškem skladu morajo obstajati možnosti za obsežna poročila, vsaj enkrat letno, jaz osebno bi bila za dvakrat letno najmanj, tako da bomo vedeli, kaj se dogaja s temi sredstvi. To so stvari, na kateri bomo morali ustrajati. Vprašanja, mnenja, predlogi, kritike. Nihče drug ne želi besede. No, to je tematika, kjer poskušamo nekako se gibati na nekem področju, za katerega ne vemo natančno, zakaj gre. Gospod Alija. Hvala, predsednica. Z vami se čisto strinjam s tem, kar ste pravkar rekli. In strenjam se tudi z vami, da bi moralo računsko sodišče revidirati ta sklad. Kajti konec koncev gre tukaj za neke jamstvene mehanizme. 16 od 21 milijard evrov bodo sredstva proračuna EU. In zato Nima smisla, da govorimo o 315 milijardah, ki se bodo obrnile skozi ta sklad. Najbolj pomembno je vprašanje, kako bomo izbirali projekte, ki se bodo financirali in kako teritorijalno bodo ti projekti razdeljeni. Verjetno bodo morali biti po vsej EU. Ne bi se smelo zgoditi, da kakšna država članica ne bo mogla koristiti sredstva iz tega sklada. Namen sklada je, konec koncev, odpraviti neravnotežje na področju strateških naložb v Evropski uniji. Konec koncev lahko gotovimo, da trenutno obstaja takšno neravnotežje. Sam sem optimist in prepričan sem, da bomo dosegli v relativno kratkem času dobre rezultate s tem skladom. No, to upamo tudi mi, upamo na najbolje. S tem smo končali to točko dnevnega reda. Gremo na točko 62. Gospod Lazaro nam bo nas bo uh, popeljal v skrivnosti najverjetnejšega obsega napake oziroma najverjetnejših napak. Dobili ste to predstavitev. In lepo bi bilo, če bi kakšna kolegica ali kolega se nam še pridružil. E Hvala, gospa predsednica ko gre za metodologijo preglednosti izjave o zanesljivosti, o tem je bilo govora v poročilu in na vašo pobudo smo sedaj pripravili to predstavitev, da boste videli, kaj se skriva za najbolj najverjetnejšo napako. Po tej predstavitvi, ki jo bo opravil moj kolega, bova oba na voljo vam za odgovarjanje na vprašanja. Hvala. Veliko čast mi je, da sem lahko tukaj. Tema ima naslov statistika. In v tej predstavitvi se bomo osredotočili na statistiko in ne na druge stvari, ki jih počenjamo v okviru revizije. Na prosojnicah vidite zahteve, ki izhajajo iz pogodbe. Dve stvari moramo tukaj eh, poudariti. Gre za zavezo računskega sodišča v zvezi s potrjevanjem. Moramo reči, nekaj je v redu ali ni v redu. Torej, moramo izraziti svoje mnenje o transakcijah. Seveda pa imamo še možnost, da to dopolnimo z različnimi posebnimi ocenami in eh, izjavami. Tukaj je citat iz izjave o zanesljivosti. Na prvi del je sama izjava. Na vse skupine politik vplivajo eh, bistvene napake, materialne napake. Drugi del pa se nanaša na razloge za to izjavo. Izjava samo pravi, da obstajajo materialne oziroma osebinske napake. Eno od vprašanj, ki nam jih zastavljajo ljudje, je naslednje. Zakaj uporabljamo metode vzorčenja? Ja, zato, ker je nemogoče si ogledati vse transakcije. Ne morete nikoli pri reviziji pregledati vsega, zato morate oblikovati vzorce. Ni treba vas spomniti, da obstaja cela vrsta schem izplačil in da obstajajo ogromno število transakcij in naš izziv je, kako priti do nekih enostavnih sklepov na podlagi pregleda vseh teh zadev. V ta namen moramo oblikovati vzorce. Ampak vprašanje je, kakšne vzorce pa lahko uporabimo. Zorčenja, metod vzorčenja je ogromno. Mi uporabljamo pristop od, po, zasnovan na oceni judgmental approach. Pomeni, da uh, tiste transakcije, za katere menimo, da so zelo tvegane, tiste si najbolj ogledamo. No, ali je to reprezentativni vzorec, je pa seveda drugo. To je zasnovano na našem mnenju. To je vzorčenje, ki je za nas pomembno, ampak ni morda edino. Potem imamo enostavno uh, Eh, zbiranje naključnih vzorcev. Na ta način lahko pregledamo veliko majhnih transakcij. Tretja metoda pa je vzorčenje eh, denarnih enot. To bom kasneje opisal. To je kohorta, ki smo jo izbrali, oziroma populacija, ki smo jo izbrali iz eh, izdatkov, ki so znašali 10,4 milijarde evrov če imamo enostavne naključne vzorce in, in si ogledamo posamezne transakcije, ki so podobne. V drugem stolpcu, tam kjer piše Transactions and Population, so izbrane te transakcije in večina jih je majhnih, kar zadeva zneske. Polovica jih je med nič in deset tisoč evri vrednosti. In če bi na ključno izbrali sedaj te transakcije, bi pol vašega vzorca padlo v to območje. Ampak to ni zelo reprezentativno. Če gremo na vzorčenje v okviru denarnih enot, to je prikazano tukaj, pa nimamo število transakcij tukaj v tej tabeli, temveč imamo uh, znesek izdatka. Tukaj lahko opra, se osredotočimo na majhno število transakcij, ki pa seveda predstavljajo ogromne zneske, večino izdatkov. To so plačila nad 100 tisoč evrov. Tukaj pa imate sedaj primerjavo. Če imamo izbiro enostavnih naključnih vzorcev, ne moremo veliko reči o transakcijah samih, lahko pa pogostnost napak eh, ugotovimo. Vendar, kar zadeva velike zneske, tukaj pa ne bi veliko uh, ugotovili. Če pa imamo vzorec uh, denarnih enot, pa lahko zelo dobro ugotovimo, kako je bil porabljen denar. Tukaj le imate zadeve, ki jih moramo upoštevati, ko se odločamo o velikosti vzorca. Najprej prak eh, eh, pomembnosti materialnosti. Dva odstotka, kot veste, je standard, ki ga uporabljamo že več let. Drugo, raven zaupanja, torej točnosti. In zadnja zadeva, To je odkrita stopnja napak. No, na naslednjem prosonici vam to lahko razložim. Upam, da to poznate. To je iz našega letnega poročila in tukaj je prikazana najbolj verjetna napaka in kakolikšna je raven zaupanja v podatek. To je zgornji del tega grafa. 95 odstotna je najmanjša raven zaupanja, 5 odstotna pa najnižja. To je zelena krivulja, ki je nad 2 odstotka, pomeni 95 odstotna raven zaupanja ali zanesljivosti tega podatka. Pomeni, da se uh, raven pomembnosti zelo spreminja. Leta 2009 nismo bili daleč od cilja, v zadnjih nekaj letih pa je ta zelena krivulja nad 3 odstotke. Trenutno upravljamo revizijo in lahko upravičimo rezultate z majhnimi vzorci v primerjavi z prejšnjimi. Tukaj imate ponovno primerjavo. poročilo za leto 2014 vam kaže, kaj smo naredili. 12, 1202 eh, transakcije smo pregledali, več kot četrtih je z področja kohezijskih skladov, nekaj iz kmetijskega področja, ostala pa so iz upravnih področji. Če bi ostala stopnja napake kot je, bi lahko zmanjšali ta uh, vzorec za, na 600 na mesto 1202 in bi dobili približno enako zanesljivost ugotovitev. Takrat bi imeli 203 transakcije, ki bi jih pregledali na področju kohezije, 233 eh, na področju trajnostne rasti in 164 na ostalih področjih. Torej bistveno manj dela, ampak eh, bistveno bolj, bolj podrobne ugotovitve, do katerih bi prišli. Mislim, da, to, da smo to opisali v zadnjem poročilu, letnem poročilu. Transakcije smo si ogledali. Takrat, ko komisija uh, potrdi, da je upravičenec eh, zah, dobil ustrezna sredstva, ko in sicer na podlagi opravljene dejavnosti ali nastalega stroška, v tem primeru komisija lahko odloči, da če niso bili, bile dejavnosti ustrezne in eh, zneski ustrezno uporabljeni, potem lahko zahteva denar nazaj. Na naslednji prosovnici vidite, kako je s eh, ozorčenjem uh, do konca leta. Za leto 2015 bomo začeli z delom v prihodnem mesecu, potem pa seštejemo podatke do konca leta, kajti ker se veliko plačil izvede po koncu leta, moramo takrat izvajati bolj pogosto vzorčenje. Zato moramo stvari začeti preverjati preden dokončamo letno poročilo. Ko si ogledamo transakcije, eh, moramo seveda preveriti, ali so zakonite, ali je upravičenec seveda upravičen do sredstev, lahko to storimo? Izvedemo izračun in ugotovimo, ali je prišlo do napačne metode ali do pravilne. Če je prišlo do napačnega izračuna, potem računsko zdišče oceni, kolikšno je stopne napake. Želimo si odkriti napake v vrednosti od 1 odstotka do 50 odstotkov, ampak med tem se da razlikujemo, ker to so kvantitativne razlike. Uh, Na naslednji prosojnici imamo tri vrste napak. Eh, količinsko opredeljene napake, kjer potem izvedemo tudi ekstrapolacije. To so najverjetnejši obsegi, to bom razložil čez nekaj trenutkov. Potem pa imamo tukaj še količinsko neopredeljene napake in pa druge eh, pomakljivosti na področju skladnosti. Pri tem vam lahko povemo, kako pogosto se te napake pojavljajo v vzorcu. Ne moremo povedati, kako pogosto se napake pojavljajo celotni populaciji, ker kot ste že videli, eh, se naš vzorec, se naši vzorci osredotočajo zgolj na večje plačila in ne na vse um, transakcije. Tukaj lahko vidite, kaj se smo odkrili leta 2013 pri naših preverjenih. Tu vidimo, da se 60% napak uh, pojavlja na področju povračilo stroškov, torej kjer mora nekdo nekaj storiti, potem pa dobi povrnjene stroške za to dejavnost. Samo 14% napak se pojavlja pri um, področju upravičenosti, torej kjer nekdo izvede dejavnost oziroma aktivnost, potem pa mu stroškov ni treba povrniti, vse ostale napake se pa se pojavljajo pri. Uh, Um, javnih naročilih in drugih postopkih. Če gremo naprej, tukaj vidite, da um, nekaterih stvari nikoli ne moremo opredeliti količinsko. Torej, ko gre za druge vrste upoštevene skladnosti, ko gre za um, um, objavljanje javnih podatkov, ko gre za uh, napake pri javnih naročilih in če naprimer nekdo ni objavil uh, brošure, plakata ali česa v svoji dejavnosti, to ne sodi pod napake, ki jih računsko sodišče vrednoti. Največje, najpogostejše napake, ki se pojavljajo na področju javnih naročil, so pomankljiva dokumentacija, eh, pomankljivi podatki, ampak tudi tega ne vrednotimo količinsko. To je približno ena tretjina vseh napak, ki jih tu odkrijemo. Največja težava pa je seveda z neupoštevanjem rokov. Ljudje, oziroma nekomu Mm, podelimo sredstva, ker mora projekt dokončati do 1. septembra, to mu ne uspe, to, potem se rok seveda podaljša in um, ustreznih sankcij v tem primeru ni. Ampak, kot rečeno, to se pravi zelo pogosto, tega pa ne moremo sankcionirati. Kaj pa bi lahko količinsko vrednotili? Naprimer, če nekdo eh, prejme 10 tisoč evrov, um, oziroma zahteva poročilo stroškov v višini 1000 evrov, prejel, prejemal pa je zgolj plačo v višini 6000 evrov, zaposlen pa je bil za polovičen delovni čas, naprimer. Ali pa nekdo, ki je zaprosil za vračilo stroškov ali pa začelo DDV-ja, ki sploh še ni eh, bilo izvršeno. Če gre naprimer za eh, zahteve v višini 10 tisoč evrov, napaka pa je 5 tisoč evrov, je to napaka eh, v oziroma stopnja napake 50 odstotkov. Če gremo naprej, gre za primer kmetijskega zemljišča oziroma zemljišča, ki ni ne vem kako kmetijsko. Pri to vrstnih primerih se vprašamo, za kolikšno površino zemljišča sploh gre, kakšen je bil zahtevek. Morda je večina zemljišča nek zelen travnik in v tem primeru je napaka zelo manj, majhna. Če pa je zemljišče takšno, kot ste videli na sliki, potem je lahko stopnja napake zelo visoka. Pri finančnih popravkih lahko rečemo, da gre za pojem, ki pokriva številne dejavnosti. Naprimer, oduzem, to je primer, ko država članica reče, da bo. Uh, v bistvu umaknila zahtevek za delo, plačila za določeno dejavnost v okviru nekega projekta. In v tem primeru lahko država potem isto količino sredstev porabi za druge projekte. Projekte, ki bomo prav tako eh, uvrstili v našo populacijo za ozorčenje. Včasih prihaja do neto finančnih popravkov in tu država članica ne more uporabiti sredstev, ki, do katerih pride po popravku in ta sredstva izgubi. To pomeni, da se tudi celoten znesek za sofinanciranje države članici zniža. Ampak, ker se sredstva vrne v evropski proračun, se jih lahko ponovno uporabi, ne pa v tej državi v tem letu. Potem pa še preverjanje skladnosti. Kar je mehanizem, ki se predvsem uporablja na področju kmetijstva. S tem želimo sankcionirati kršitve pravil, in v veliki meri eh, to vrsten pristop ne kaznuje samih kmetov, ne oduzema jih mm, dejanskih izplačil. V našem delu seveda poštemo tudi um, popravne ukrepe. tej preglednici lahko vidite, kateri so in kdaj jih upoštevamo. Če gre naprimer za preverjanja, ki se izvaja neodvisno od naše revizije, če gre za nek kraj, nek primer, ki ga računsko sodišče še ni obdevalo, obdelalo, potem, no seveda tukaj postopamo od primera do primera, ker to je težko posploševati, ampak če nekdo eh, stvari popravi enak nadno, po pregledu, potem je to dobro. Uh, ker pa eh, revizor večine transakcij ne preveri, se potem to upošteva v celoten znesek pri ekstrapolaciji. In gre za posamezne popravke, ki jih je težko upoštevati pri celotnem izračunu stopne napak. Računsko sodišče potrebuje jasne podatke o tem, kaj e, subjekt zahteva v okviru poročila in kaj ne, kajti na podlagi tega se lahko potem odločimo e, za ukrepanje tega zdaj ne bom prebiral, kajti verjetno uh, boste imeli dodatno vprašanje. Gre pa za posem preprost primer ekstrapolacije. Če naprimer ocenimo 150 transakcij in odkrijemo zgolj eno napakico, potem je ta stopna ekstrapolacija izjemno nizka. Obspode pa imate seveda tudi uh, formulo, kako izračunati um, ekstrapolacijo pri v predeljivih napakah. Tudi pri tej posojnici gre za formulo, ki pa je ne bom razlagal. Gre za standardno odstopanje od um, velikosti vzorca. Se pravi, če imamo večji vzorec, potem imamo tudi večjo zanesljivost. Včasih pride do odstopanja, ampak ta niso tako kritična. Na prosovnici imate rezultate dela za leto 2013. Če si ogledate zelene pikice v sredini um, tega, tega grafa, gre za najverjetnejši obseg napake. In če si ogledamo te, na primer, podatke za tretje poglave, za kmetijstvo, vidite, da gre za uh, stopno 5,5, pri četrtem poglavju pa na primer za 6,7. To so drobne razlike. Opazite pa lahko tudi, da se stopne zaupanja prekrivajo in statistiki eh, lahko potem povedo, kaj točno posamezna vrednost pomeni. Če se gledate podatke za leto 2012 in 2013, se pravi, če podvojimo vzorec in napravimo prekrivanje, vidite, da so se stopne zaupanja zožile prvi steber, kjer je kmetijstvo, vidi, uh, izkazuje zelo um, nizke vrednosti. In na naslednjem, naslednjem prosojnici lahko vidite, kako gre za porazdelitev, kako um, smo obravnali porazdelitev sredstev v petem poglavju, regionalna politika. Uh, V prvem stolpcu imate samo podatke za leto 2013, kjer gre za vrzel 6,9 odstotka. Če podvojimo ozorec, se štejemo leto 2012 in 2013, potem vidite, da gre za nekoliko manjše odstopanje. Ampak vseeno je razlika med obima stolpcema očitna. Komisija vam lahko ponudi veliko informacij v okviru poročilo dejavnostih. In zelo sem nekako začuden, da lahko komisija te podatke oblikuje v, eh, torej tako natančno, na dve decimalki natančno. Nam to ni uspelo. To je torej pogled komisije na delo, eh, ki so ga opravili organi v državah članicah. In če se štejemo stopne tveganja za uh, generalno direkcijo za regionalne zadeve, vidimo, da je poprečje Evropske unije uh, pristopi 2,8 odstotka. Te podatke komisije potem preverjamo z našimi podatki. In na prosojni se vidite, da smo za področje kmetijstva, to torej gre za kmetijstvo v prvem steblu, direkcija za kmetijstvo, katere podatke morda niso posem skrajne z našimi, pravi, da gre za nič cela devet odstotno razliko v primerjavi z našimi eh, rezultati. Ne vem, zakaj je prišlo do tega, morda zaradi upoštevanja naskrižne skladnosti ali česa drugega. Enako velja za področje eh, razvoja podeželja. Tudi tukaj so številke bolj kot ne podobne. Tudi pri zaposlovanju imamo enak eh, rezultat. Ko pa gre za regionalno politiko, pa vidite večjo razliko med številkami, ki smo jih dobili mi in pa številkami direkcije regijo. In mislim, da je to dokaz za nekoliko neverodostojne eh, podatke, ki jih je komisija eh, zakrožila na dve decimalki. Tako, upam, da sem zdaj s to predstavitvijo nekoliko razkril pogled v naše delo, v naše statistike. In um, reči moram, da je zelo težko si zamisliti drugačen način vzorčenja kot pa tega, če seveda želimo dobiti nek pregled nad delom na terenu. Morda bomo v prihodnje z izboljšanimi postopki za pridobivanje informacij iz držav članic in pa z izboljšanjem preverjanja na strani komisije dobili bolj kakovostne podatke. Trenutno skušamo podatke seveda izboljšati, ampak delujemo v okviru statističnih eh, omejitev. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Man kann schon sagen, dass Najlepša hvala. Hm. Veliko smo se naučili in eh, rečemo lahko, da je to kar znanost eh, zase, posebno veja. Zastavlja se mi vprašanje. Vedno znova slišimo, da je treba uskladiti metode komisije in računskega sodišča, kajti številke se razlikujejo. Ta razlika je občutna. In nekako se mi zdi, da komisija uporablja niže številke, ker to bolje izgleda. kako je s tem vprašanjem različnih metodologij, sploh ko gre za vrednotenje naročil oziroma javnih naročil? Zanima me, kakšen je vaš pogled na to. Ali bi morali storiti še več, oziroma ali je to, kar je bilo storjeno do zdaj, že dovolj? Kaj menite o tem? Hvala tudi za odgovor že vnaprej. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednica. Rekl bi, da ni bistvenih razlik v pristopu računskega sodišča in komisije, kar zadeva konkretno javna naročila. Eh, cilj komisije na tem področju je to, da zaščiti evropski proračun, cilj eh, sodišča je pa je to, da količinsko opredelimo stopnjo napak, ki jih ugotovimo skozi naše preverjanje. Kar zadeva eh, razrešnico za leto 2013, v tistem primeru smo sodelovali z komisijo in prišli smo do nekega zaključnega, zaključne etape, kjer smo našli nek skup skupni imenovalec za to, da se izognemo neskončnim razpravam o različnih metodologijah, kar zadeva količinsko predelovanje napaka na področju javnih naročil. Hkrati tudi na podlagi eh, razrešnice za leto 2012 in na podlagi resolucije za tisto leto Evropskega parlamenta smo tudi poiskali, smo tudi obravnavali vprašanje na skrižne skladnosti in eh, v naslednji fazi in sicer eh, kot eh, odgovorni za izjave o zanesljivosti, bi želel eh, s komisijo razviti neke pogovore za to, da lahko še bolj poglobimo vprašanje večletnosti. Mm, sicer nočem s tem reči, da moramo se popolnoma uskladiti v zvezi s to večletnostjo, ampak v določenem trenutku Evropski parlament bi moral imeti dodatni pogled eh, v ta vidik, zato da se lahko izognemo še neskončnim razpravam v zvezi s temi vidiki. Tako kot je kolega Welsh eh, navedel, eh, mi smo zavezani temu, da uveljavljamo, da uporabljamo statistično metodologijo pri Eh, ugotavljanju stopen neskladnosti eh, v povezavi z povezanimi transakcijami in mi še dalje zasledujemo eh, določene cilje in sicer pri načrtovanju in pri zagotavljanju vseh poročil za zakonodajne institucije, ki naj vam bodo tudi eh, kot neke vrste usmeritev za nadaljne delovanje. Hvala lepa. Čisto na kratko bi želel še nekaj dodati. V svoji predstavitvi sem omenjal to, da smo dokaj eh, s složni z ozirom na številke, ki jih zagotavlja tudi generalni direktorat za kmetijstvo. Tudi generalni direktorat eh, regijo je izboljšal svoje, svoje izračune v zadnjih letih. Imamo torej pozitivne premike, ampak to je seveda del te splošne poti in ne pomeni še, da smo prišli do cilja. Seveda bomo sodelovali tudi pri tem potovanju, tako da cilj ne bo prehitro dosežen. Gospod Velš, v svojem prispevku ste dejali, da računsko zadišče pri svojem delu pošteva samo tretjino napak. Katera tretjina je to in zakaj je to samo ena tretjina? Hvala. Um, Ker je toliko stvari, ki je, s, se lahko slabo razvijajo, kajti javna naročila je zelo zapleteno področje. Lahko lahko včasih moramo preverjati pri oddajanju javnih naročil ogromno vidikov in eh, ni nujno, da so čisto vsi dokumenti eh, na voljo. Naprimer, ovojnica, v kateri je prispela določena ponudba za neko javno naročilo, ni več na voljo. Razpolagamo pa z vsemi ostalimi dokumenti, ampak eh, tako včasih. Eh, ne, ne razpolagamo z vsemi elementi, zato da lahko povemo, da so stvari potekale tako, kot bi morale. Torej, eh, dejansko to je vprašanje popolnosti dokumentacije. Pred nekaj leti je prišlo do nekega takega premjera, ko komisija sama, namesto da bi objavila, Eh, to eh, javno naročilo v uradnem listu, je poslala eh, elektronsko pošto ponudnikom in jim na tak način sporočila, da so bili neuspešni na javnem razpisu. Seveda to ni, bilo, to ni bil pravilni postopek, kajti vse bi moralo biti objavljeno v uradnem listu, ampak pravzaprav potem ni prišlo do nikakršnih posledic zaradi tega, zato ne bi pretiravali za pomembnosti vseh teh teh vidikov in seveda teh vidikov ni nujno, da, ni nujno, da jih zajamemo v stopnjo napak. Zato se osredotočamo samo na to, kar eh, je res hudo in kar eh, mora res padati v to, kar imenujemo najverjetnejši obseg napake. Hvala. Ja, drugi kolegi niso tako zagreti kot pa jaz. To razumem. Dobro, s tem smo prišli tudi do konca te točke na dnevnem redu, kajti nišče več ne želi spregovoriti. Še enkrat najlepša hvala za to zelo zanimivo eh, predstavitev, ki jo bomo razposlali tudi vsem ostalim kolegom. In upam, da se bomo lahko na to vprašanje še vrnili v prihodnosti, kajti vsekakor se bomo z njo srečali. Še enkrat hvala za to res zelo zanimivo predstavitev. Tako, s tem pa smo skoraj da že prišli na konec eh, današnjega dnevnega reda. Po točko 64 želim poročati o stanju poteka, oziroma o poteku trialogov glede uporabe kazenskega prava za boj proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije. Skupaj z odborom Libe smo soporočevalci pristojni za ta dosje. Tudi danes je potekal trialog žal pa je z nami zelo malo tistih, ki so res pogumni in ustrajajo uh, eh, do konca. To so verjetno sodelavci, ki se ne morejo eh, odpovedati temu delu, tudi če bi se želeli. Dvakrat smo že šli skozi celotno delo, ampak še vedno opažamo veliko eh, nasprotovanja na strani sveta, ko gre za besedilo komisije. Vedno znova se svet želi vračati na že potrjena besedila in jih še enkrat popravljati. Tudi danes smo bili temu priča. In zelo težko je tako uh, postopati. Tri korake gremo naprej, pa dva nazaj. No, danes smo šli tri korake naprej in štiri nazaj. Še vedno se ne moremo uh, eh, domniti okoli istih točk, torej ko gre za pristojnost javnega toživca, ko gre za davčne goljofije in po našem mnenju mora pri tem iti za prak določenega števila držav članic in pa določenih zneskov, da se v delo vplete Evropski javni tožilec. Ko gre za goljofije na področju DDV-ja, enostavno ne moramo več eh, delovati tako kot do zdaj treba je ukrepati. Tudi pri vprašanju najnižjih možnih kazni, zelo najnižjih, najvišjih kazni, smo v zelo težavni situaciji. Trenutno se pogajamo o pragovih. Teh, eh, za te kazni in smo v težavni situaciji, kajti svet um, je najvišjo kazen zniž, eh, znižal iz petih na štiri leta tudi omembo zastaranja primera je posem črtal iz uredbe. To želi omeniti samo v uvodnih izjavah, ampak za nas to sploh ni sprejemljivo. Govorim o sedini sedmega člena, kjer smo danes res pod temi pogoji nismo pripravljeni na sklepanje dogovorov s svetom, kajti Evropski javni tožilec mora imeti tudi možnost ukrepanja na podlagi eh, zakonodaje, zakonodajnega okvira, ki ga bomo pripravili. To je zelo zapleteno vprašanje, seveda. Ampak naš pristop bo še vedno enak. Bomo prijazni, bomo odprti in se bomo seveda skušali pogajati, tako da bomo lahko res izboljšali pravosodno sodelovanje Evropske unije, ki je prepotrebno. Seveda <laughs> bi danes želela povedati nekaj več, napovedati morda celo ta beli dim, ominozni beli dim, ampak žal tega ne morem. Smo pa vseeno zlezli nekaj milimetrov naprej v primerjavi s včeraj latvijsko predsedstvo sveta je celoten dosje skušalo obravnavati hitro in učinkovito, ampak um, te konzervativne sile na svetu so pač na delu in zavirajo um, progresivni pristop latvijskega predsedstva. Mi bomo vsekakor nadaljevali tako kot do zdaj in o tem vam bom tudi poročala. Je pa to zelo naporno delo in pa uh, kar nekoliko uh, razočarana sem. Lizbonska pogodba je uvedla ali pa predlagala uvedbo uh, urada Evropskega javnega toživstva in to dela moramo pač um, opraviti. Seveda bo treba zaradi tega dela spremeniti podrobnosti v pravosodnih sistemih držav članic, ampak tako pa če, takšno je življenje. Če na spremembe ne bi bili nikoli pripravljeni, potem Evropska unija nikoli ne bi prišla do tem, kjer je. Mi ustvarjamo, kreiramo evropsko politiko in pravosodje sodi v našo domeno. Seveda smo domnevali, da bo do tovrstnih nasprotovanj, do tovrstnih eh, oviran prišlo. Ampak to je žalostno. Ko smo mm, začeli izgrajevati skupni trg, smo prav tako bili priča podobnim postopkom, podobnim upočasnitvam, zanikanjem, ampak ustrajali smo in prišli do sem, kjer smo danes. Tako da tudi tu moramo biti enako ustrajni, če ne, ne bomo prišli do cilja. Stvari bo treba pozdigniti na višjo politično raven, kajti zdi se mi, da delovna skupina in pa sodelavci, kolegi, ki sedijo v delovni skupini, stvari ne želijo vzeti resno. Stvari namenoma počasnjujejo, ker menijo, da bomo na neki točki pač izgubili interes in bomo popustili. Ampak ne bomo, kajti mi stvari spremljamo in vsak dan smo priča ogromnim izgubam sredstev, ker nimamo ustrezne um, harmonizacije kazenskega pregona in pa tudi drugih pravosodnih um, vzvodov. Stvari, ki se dogajajo, niso dopustne in ne vem, kako lahko pogledamo v oči in voljivkam in voljivcem, ter hkrati govorimo, ja, imamo skupni trg, hkrati pa ne preganjamo uh, zločincev, kriminalcev, ki izkoriščajo ta skupni trg in nekako ne želimo, ne, ne moremo uh, ustanoviti javnega tožilstva, ki bi te kriminalce preganjalo. Kolega Lopes Aguilar je poročevalec uh, za ta dosje in reče moram, da skupaj z njim želimo ustrajati, ne bomo obupali kajti če bi to storili, bi res prišlo do negativnih posledic. Evropsko javno tožilstvo EPPO je postopek, kjer gre za nekako področje delovanja domena držav članic, kjer naj, bi, kjer naj parlament sploh ne bi imel besede. Ampak pri vsakem dosjeju je treba povedati, da parlament ima mm, pristojnost, da gre za so zakonodajalca in da nas je treba upoštevati. Po, vsaki bliž, eh, po vsakem obozu sem pripravljen iti, če nas bo pripeljal do cilja. Tako, to je moje poročilo. Ne vidim, da bi kdo želel besedo, kar pomeni, da smo prišli do konca točke 64. E, <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Dejansko EPO in eh, težave, ki ste jih vi omenjali, so nekaj, kar je sicer razumljivo. Vsaka država članica ima svoj eh, pravni ustroj svoj pravosodni ustroj, kar pomeni, da obstajajo določene eh, vrzeli, določena razhajanja v kazensko-pravnih sistemih. Vemo, da denar, ki nashaja iz kriminalnih dejavnosti v Evropski uniji, eh, pomeni ogromne količine, predstavlja ogromne količine. To je veliki ziv in je res, da je težko se lotevati tega izziva. Ampak mislim vsekako, da smo na pravi poti. Razpravljali smo o dejavnostih OLAFA tu v našem odboru. Danes smo slišali predstavitev o statističnih metodah, ki se uporabljajo in vi imate prav, ko trdite, da imamo določene elemente hudodelskih združb, ki uh, jih moramo izkoreniniti. Najlepša hvala. Nadaljevanje sledi, tako kot je to primer pri vseh dobrih romanih. Po točko razno nimamo prispevkov, zato vam bi samo še povedala, da je naša naslednja seja 23. marca ob 15. uri. Potem pa se seveda še nadaljuje naslednji dan, 24. marca, ko imamo celodnevni sestanek. To je vse, hvala lepa, želim prijeten večer, zasedanje je končano.